bistveno prispevala k spreminjanju trga v smeri bolj učinkovitih eh, proizvodov. Večina današnjih proizvodov so označena z črko A ali celo bolje. Zdaj pa moramo to lestvico preklasificirati in narediti zahteve za A bolj stroge. Energetska oznaka je zelo pomembno komunikacijsko vprašanje orodje med potrošnikom in trgovci. Enostavno sporočilo kupujte A, vsi razumejo. In to je tudi zelo dobro izhodišče za trgovce, da potrošniku pozorijo na prednosti posameznih proizvodov. To omogoča tudi enostavno primerjavo med proizvodi in to potrošniki zelo dobro razumejo. Uh, Nekoliko nas skrbi, da bi lahko bili bodoči pogovori v trgovini zelo zmedeni in težavni, kajti različni proizvodi bodo imeli različne oznake najboljšega razreda in če bo nekdo iskal novi hladilnik, pralni stroj, ali pomivalni stroj, kateri proizvod naj izberem za najboljšo energetsko učinkovitost. Trgovec bo povedal, če je energetsko učinkovitost za vas pomembna, potem bi morali vzeti A40 hladilnik za A ali A-60 za B ali A20 eh, pralni stroj pri eh, znamki C ali pa A-40 pri D in podobno. Torej bo zelo nerodno za potrošnika, kako naj to razume. In medtem, ko si bo ogledoval proizvode, bo že pozabil, kaj mora gledati pri izboru. To bi pomenilo, da bi se znašli v labirintu, ker potrošniki ne bi vedeli nekot ne kam, kar pomeni, da moramo povečati kriterije za najbolj energetsko učinkovite proizvode in če potrošniki ne bodo mogli več identificirati najboljšega proizvoda, bo potem zelo negativno za nje. Pogosto smo se pogovarjali o tem, da bomo imeli prihodno obdobje za lesnico A do G in to bo težko razložiti potrošnikom. Naj povdarim, da je tudi odprta eh, lesnica pripeljala do prihodnega obdobja, saj potrošnikom ne bo jasno, v katerem času katera oznaka velja za kateri proizvod. To se bo spremenilo od enega proizvoda na drugega in od ene znamke do druge. In potrošniki bodo vedno dve časa potrebovali, da bodo našli ustrezno energetsko učinkovit proizvod na trgu. Vprašanje, ki se večkrat pojavlja, ali potrebujemo več kot sedem razredov za energetsko označevanje. Mnogi deležniki so predlagali, da bi morali samo dodajati dodatne razrede k sedmim razredom, ki jih imamo trenutno. Odgovor je ne, za večino bele tehnike tam ne potrebujemo dodatnih razredov, če upoštevamo, da bo eh, ta lestvica izključila najmanj učinkovite proizvode z trga, to se pravi, da zadnji razredi ne bodo imeli več eh, proizvodov, tako da bi bila lestvica od A do G, zaprta lestvica od A do G, najboljša rešitev. Že večkrat smo tudi slišali, kako lahko rešimo težavo eh, prehodnega obdobja in kako bodo to razumeli potrošniki. Trenutno ne moremo komentirati rezultatov študije, ki jo je opravila Evropska komisija, zaradi tega, ker še nismo videli končnih rezultatov in jih poročili. Iz prejšnjih študij, kar pa zadeva prejšnje študije, Evropa študija Evropske komisije ne potrjuje to, kar so povedali te študije. V Avstraliji imamo podobno situacijo, morali so spremeniti svoje označevanje in lestico spremeniti in zelo lahko je bilo razložiti potrošnikom, da je potrebno predelati to lestico in potrošniki so tudi razumeli, kako je to potekalo. Potem imamo še študijo, ki pravi, da če imamo datum na oznaki, potem bodo potrošniki to razumeli. Naš predlog bi bil, da ohranimo zaprto lestvico od A do G in da zgore desno napišemo rok veljavnosti, tako da bodo potrošniki vedeli, v katerem letu je bila dodeljena določena oznaka. Kot je omenjala tudi gospa Podimata, omenjala je študijo iz St. Galna v Švici. A-20 v primerjavi z A do G, kar se mi zdi zanimivo, je, da so potrošniki bolj pripravljeni vlagati bolj energetsko učinkovite proizvode, če se odločajo na osnovi lestvice A do G v primerjavi z lestvico A-20. Študija je pokazala, da potrošniki niso videli razlike med razredi A-40 in A-60. Če se vrnem na avstralsko študijo, Ta pravi, da potrošniki v Avstraliji želijo lestvico eh, razširiti navzdol, ne navzgor, zaradi tega, ker se tako niso mogli bolje odločati. Pogosto potrošniki samo za sekundo pokukajo na oznako in potem poskušajo kupiti najbolj učinkovit eh, proizvod. Če bomo imeli več razredov, bo to postajalo vse manj pomembno. Vsi se seveda tudi strinjamo, da potrebujemo hitro rešitev pri energetskem označevanju. Vse moramo razviti tudi nove ukrepe za enotno oblikovanje. Zato se moram dogoditi glede same podobe oznake. Preferenca je tukaj za lesvico A do G. To opcijo bi podprli. In želeli bi se tudi, da se tudi sistematika eh, pojavlja v direktivi o energetskem označevanju, sploh kar zadeva razred A-20 za hladilnike, kar je bilo dogovorjeno v maju. Pri tem moramo zagotoviti tudi, da ne bomo imeli različnih oznak na trgu, tako bi podprli eh, lesvico A do G za prihodne proizvode. Zahvaljujem se tudi kolegici Nini Klemoli, ki je, ki sedi na strani ob gospe Podimati. Obe bo vas veseljem odgovarjali na vaše vprašanje. Hvala. Hvala, gospa Maura, tudi za to jasno stališče. Torej, eh, vidimo, da so različne ocene. Povabili smo tudi še tretjega gosta, gospo Eriko Hope ali hope, kako se izgovarja vaše ime. In beseda je vaša. Uh, uh, Najlepša hvala, gospe podi mati, da me povabila uh, na ta sestanek, da lahko govorim v imenu okoljskih nevladnih organizacij. Se pravi, naše mnenje je, da bi seveda zmanjšali oglični vtis in da bi uh, se zoprstavili podnebnim spremembam. Kako ste še danes uh, omenili, si moramo seveda uh, eh, zapomniti, kaj je namen naših prizadevanj. Gre za družbene, gospodarske in uh, okoljske klimatske uh, eh, spremembe, zato potrebujemo ogromno inovacij in tudi novih uh, eh, gospodinskih aparatov na trgu. Zato potrebujemo tudi energijsko oznako. Najprej bom rekla naslednje. Ne glede na oznako, ki jo bomo izbrali, moramo to seveda najprej pregledati in moramo tudi vzpostaviti sistem spremljanja, ki bo po treh letih tudi uh, ocenjen, tako da bomo dobili uh, rezultate in bomo videli, kaj seveda najbolje deluje na samem trgu. Kako se bomo tega lotili? Okoljske nevladne organizacije so se vedno strinjale s stališčem potrošnikov in z Evropskim parlamentom in mislimo, da je zaprta lesica tudi najbolj učinkovito orodje. In kakor ste že dejali, to je nekaj, kar so odobrili potrošniki v različnih raziskavah, tudi v raziskavi, ki smo jo danes uh, že slišali. Res je, da je raziskava, ki jo je pravila Evropska komisija, podarila drugo, vendar se bom k temu vrnila kasneje. Vseeno pa ima zaprta uh, skala ogromne prednosti. In to tudi pomeni, da če imamo uh, slabe gospodinske aparate, se lahko v drugih primerjih ti uh, eh, gospodinski aparati označijo z A in to seveda vodi k zavajanju potrošnikov. In seveda industrija hoče imeti zaprto lestvico. Sedaj si bom pogledala raziskavo, ki je upravila Evropska komisija. Kako smo že videli v predstavitvi, gre za prehodno obdobje med obema oznakama in to seveda lahko povzroča številne probleme. In to je seveda jasno iz dejstva, da ne glede na uh, podobo uh, oznake, ki jo bomo izbrali, uh, bi seveda to lahko vodilo do. Uh, problemov. Seveda, ob tem pa moram povdariti, da eh, potrošniki niso dobro razumeli nobene eh, oznake v prehodnem obdobju. Če pa se pogledamo na, nazaj samo prosojnico, pa smo imeli tam obdobje za potrditev oznake, vendar pa je bila ta seveda potisnjena v ozadje. Eh, Nevladne organizacije se, so se pogovarjale z ostalimi deležniki in z Evropsko komisijo in podarjali smo, da to obdobje potrditve oznake more biti veliko bolj označeno, vendar pa tega Evropska komisija ni poštevala. Videli ste tudi, da so. Uh, v raziskavah imeli tudi oznako A, to pa je seveda zelo redka kategorija, zato niti ni pošteno, da eh, je bilo to tako povdarjeno v vsaki raziskavi. Seveda ne gre za to, da uh, morda raziskava ni bila uh, opravljena uh, učinkovito in pošteno, ampak vseeno se mi zdi, da je bila uh, morda pristranska. Predvsem zato, ker je prehodno obdobje med oznakami uh, vedno predstavlja deset odstotkov življenjske dobe eh, same oznake. In potrošniki seveda ne kupujejo vseh proizvodov, ki so na trgu. Veliko bolj pomembno od prehodnega obdobja pa je obsežnost oznake, ki bo seveda potrjena. In če se vrnemo na zaprto lestvica je v tem primeru bila veliko bolj uspešna od ostalih oznak. In zato se mi tudi ne zdi, da izjava, ki pravi, da je zaprta lesica teže razumljiva od drugih, da je ta izjava pravzaprav ni resnična. Komisijo pa bi rada se da vprašala na tem mestu, kako ste pravzaprav vprašali to vprašanje, kajti jaz tega nisem razumela. Uh, ali ste potrošnike vprašali, katero oznako so hoteli ali kater proizvod. Se pravi, kaj so morali pravzaprav ocenjevati, oznako oziroma proizvod. In uh, kaj so morali primerjati? A, A, plus, A, plus, plus, A, minus 40. Zato seveda se sprašujem, kako je bila pravzaprav ta raziskava tudi izpeljana. In to me privede do zadnje točke moje predstavitve. Se pravi, niste preverili ključne slabosti uh, teh oznak, se pravi A++, A-40, kajti nihče ne bo pravzaprav vedeti, kaj je na vrhu, se pravi, s čim lahko primerjajo ta proizvod. Če imam recimo hladilnik z oznako C, potem vem, da obstaja hladilnik z oznako A. Če pa imam recimo hladilnik z oznako A eh, minus 20 odstotkov, potem tega ne morem primerjati z drugim hladilnikom, ki bi lahko imel oznako A 40, A 60, kajti ne vem, katera je skrajna oznaka. Zato se mi zdi, da ti drugi pristopi niso najbolj primerni. Komisijo smo tudi vprašali, da bi preverila to, vendar komisija tega ni storila. Potem imamo še neke pripombe na raziskave Evropske komisije in evropske poslance in države članice seveda pozivamo, da to podrobno preverijo in seveda moramo uh, opraviti oceno oznake, ki jo bomo končno izbrali. In ne nazadnje bi rada izpostavila naslednje. Ta razprava ne sme zaostaviti procesa ekodizajna, kajti ukrepi ekodizajna so zelo pomembni. Res je, da energijska oznaka lahko privede k temu, da bodo potrošniki eh, kupovali eh, najboljše proizvode. Z ekodizajnom pa bomo opustili uporabo najslabših eh, proizvodov, ki najbolj onesnažujejo naše okolje. komisija in uh, evropske države članice so se odločile, da ne bodo glasovali na področju ekodizajna, dokler uh, ne bo zaključena razprava o energijski oznaki. Se pravi, uh, šele marca naslednjega leta se bomo lahko temu bolj uh, posvetili. Se pravi, pozivam vas, da rešite uh, vprašanje, ki je povezano z energijsko oznako, hkrati pa ne pozabite na proces ekodizajna, ki je tudi zelo pomemben, to je tudi naša odgovornost. Še enkrat bi rada podarila štiri točke. Najprej potrebujemo inovacije in danje trg teh najboljših proizvodov. Na tem področju energijska oznaka igra zelo pomembno vlogo. Uh, kajti potrošnikom bo dala jasno sporočilo in jim bo seveda povedala, katere proizvode more kupiti in katerih ne smejo kupiti. In navramemo, da lahko odprta lesnica to doseže, kajti komisija je tudi povdarila, da ni pravzaprav preverila ključne slabosti te odprte lesnice. Uh,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 bili, bila so izpostavljena različna dejstva, sedaj imamo tudi še možnost za razpravo. Lahko postavite vprašanja, ampak pomembno je za vse, ki so tu predavali in to je pomembno tudi za nadaljna pogajanja. Potruditi se moramo, da bomo čim prej prišli do rezultatov. In druga, zadeva, ki ni bila sporna tu na podiju in verjetno tudi ne v dvorani, da potrebujemo oznako, ki bo prispevala, označevanje, ki, bodo, ki bo prispevalo k temu, da bodo državljani to sprejeli in da bodo hitro se lahko odločili za nakup pravih eh, aparatov. Razhajanja pa so glede na način označevanja. Torej, slišali smo o rezultatih različnih anket, sedaj odpiram razpravo, lahko poveste svoje mnenje. Če se strinjate, kolegice in kolegi, bi najprej dal švedskemu predsedstvu, če želi, eh, torej jim dam možnost, da zauzame mnenje. Ne, švedska noče povedati nič, tako eh, mislim, to sem pač predlagal. Sej. <clears throat> se bo že kmalo začel ta trialog. Prvi je na vrsti gospod Brezina, prosim. Děkuji za slovo a děkuji za... Vála. Eh, za organizacijo te predstavitve. Eh, torej, slišali smo eh, tudi nekaj novih informacij, kar zadeva listvico, se mi zdi, da imamo možnost, eh, da imamo bodi si odprto listvico ali pa zaprto. Torej, zaprta listvica A do G, to je bil dober začetek, ko so, se je uvedel ta sistem. Vendar, eh, po tem, kar sem slišal danes, bi eh, dal prednost odprtvi, odprti listvici razredov z oznako A. In sicer iz naslednjih razlogov. Ne vem, kdo je v zadnjem času kupil kak gospodinski aparat, ki je imel to nalepko. Jaz sem bil v taki trgovini in imam praktične izkušnje s tem. Skoraj vsi izdelki, v trgovinah so označeni z A. Edina možnost, da bi ugotovil kako razliko, je ta odprta listvica navzgor. Gospod Falčoni je govoril o novih izdelkih na zadnjem sejmu v Hamburgu. In uh, in torej govorilo se je tudi o tem, kako trgovci ocenjujejo eh, nalepko A minus eh, odstotki. Torej vse je malo zmedeno. Kako bi, pa bi bilo v zaprti listvici? Torej imeli bi eh, oznako A, ampak kaj to pomeni? glede na najnovejše izdelke na takem sejmu. Minus 50 odstotkov bi bila uh, pravilna oznaka in to bi prav tako ustrezalo, ampak lažje bi bilo, če bi napisali A ali A, to bi bilo bolj razumljivo. Kajti na ta način se potrošnik lažje odloči. Temnozelena barva bi tudi eh, eh, dala dodatno spodbudo. In eh, tako bi bili bolje označeni aparati, ki so z okoljskega vedika vodilni. E, čudi me, da zeleni in nevladne organizacije, ki e, so iz vrst varstva okolja, čudi me, da ne dajo prednost tej odprti listvici, e, torej z varianto A. Mislim, da je to bolj ekološko in tudi bolj razumljivo za potrošnike. Za Evropsko ljudsko stranko bom eh, podprl na vsak način odprto listvico A. Hvala, gospa kolegica Hall. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moram priznati, da sem razočarana, ko gre za raziskavo komisije. In to zelo sem razočarana. Zakaj? Predvsem zato, ker mislim, da uh, smo hoteli pravzaprav prezreti politične razsežnosti teh naporov, kajti politična odločitev poslancev je jasna. Se pravi, odločitev je naslednja. Ali hočemo imeti zaprto lestvico in ponovno označevanja ali ne. In evropski poslanci so seveda dali jasno vedeti, da hočemo imeti zaprto listvico. Zakaj? Ker ne na zadnje se zastavlja naslednje vprašanje. Ali hočemo, da potrošniki vejo, ali je proizvod okoljsko prijazen in ali je to relativno. Kajti nekaj, kar je okolju prijazno danes, morda ne bo okolju prijazno čez nekaj let glede na ostale proizvode, ki so na trgu čez, seveda se strinjamo, da je to re, relativno, potem moramo poskrbeti, da bomo to tudi uh, ocenili. Industrija se s tem ne strinja. Komisija je v uh, tej raziskavi seveda tudi prisluhnila industriji, In valorizacija je seveda pomembna, če hočemo dobiti najboljše koristi same oznake. Se pravi, mislim, da se zastavljamo napačno vprašanje, kajti hkrati bi lahko uh, postavili številno vprašanje v zvezi z valoracijo. Lahko bi imeli recimo več podarka na sami potrošnji na oznaki. Recimo, če si potrošnik pogleda dve oznaki, recimo B imata oznako B, medtem pa je tam tudi uh, poraba označena na teh oznakih, potem je to tudi uh, nekaj, kar lahko potrošnikom zelo služi. Hkrati mislim tudi naslednje. Preseneča me dejstvo, morda me niti ne preseneča, glede na to, kako je bila ta raziskava upravljena. Vseeno pa moramo paziti razlike rezultatov te raziskave in študij na državni ravni. Nacionalne študije so imele zelo uh, preprost pristop, kajti ho, ho, Države članice so hotele pravzaprav videti, kaj potrošniki najbolje razumejo. Tukaj pa imamo naslednje vprašanje, ki se navizuje samo na potrošniki, ki so razumeli model, s katerim so soočeni. Kaj pa tisti potrošniki, ki niso razumeli tega modela? Oni pravzaprav niso mogli pravzaprav odgovoriti na naslednje vprašanje. K za kakšno študijo pravzaprav gre? Kot politiki to namreč zelo dobro razumemo in to je, da večina ljudi potrebuje zelo preprosto sporočilo. Evropska oznaka pomeni globalni standard in zato je nujno ne samo za evropsko energijsko učinkovitost, ampak za svetovno energijsko učinkovitost in mora ostati zelo preprosta. In če tega ne bomo storili, potem bomo seveda uh, zapravili vse prednosti, ki jih imamo, Se pravi, res sem zelo razočarana, da je bila ta raziskava upravljena na takšen način, kot je bila in da ne odraža temeljne politične odločitve, ki so bile sprejete na tem področju. Najlepša hvala. Kolega Suza Vagna. Gospod kolega Suza Vagna. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti za posamezne prispevke, ki smo jih danes dopoldan slišali kaj ti eh, na ta način bolje razumem ta projekt. Po drugi strani pa se moram opravičiti predavateljem in kolegicam in kolegom, kaj ti postavil bom razmeroma preprosto vprašanje, ampak nov sem v, tem, v tej hiši in ne vem, kako je prišlo do, eh, do tega projekta. Konkretno me zanima, eh, kateri prostor je v okviru te direktive dodeljen državam članicam, torej koliko svobode imajo države članice na tem področju. Čim več svobode imajo, tem bolje je. Vendar želim vprašati, kako to zgleda pri tem projektu, ali bi mi to lahko nekdo zelo enostavno razložil. Poskusil bom. Uh, odgovoriti sam. Torej, smisel uh, tega projekta je, da imamo enotno ureditev v Evropi, se pravi, da nima niverskega prostora za države članice. Gospod Lange, prosim. Da. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da se moramo vprašati, zakaj se sploh želi odprta listvica. In edini razlog, ki tiči za tem, je, da industrija, da želi industrija preprečiti, da bi bili proizvodi z barvo rdeče, rdečo ali rumeno. Danes smo slišali, da so skoraj vsi izdelki v razredu A, v zeleni barvi, če imamo potem A ali minus A minus 20, 40, 50, potem imajo vsi izdelki zeleno, potem pa ta listvica sploh nima več nobenega smisla, če eh, vnaprej vemo, da so vsi izdelki zelene barve, zeleni. In zato sploh ni alternative, po moje kot da se predela ta skala in da se na novo opredelijo razredi energijske učinkovitosti, tako da imamo potem zaprt sistem. In to pomeni, da bodo spet eh, izdelki z zeleno barvo in tudi izdelki z rdečo ali rumeno. In to je treba povedati zelo odkrito. In zato pravim komisiji. Ne poznam teh eh, raziskav, ampak ne verjamem, da potrošnik na vprašanje, katero oznako si želite, odgovori ta, to ali drugo oznako, če bi istočasno rekli, vse oznake imajo zeleno barvo. Potem tako oznaka oziroma nalepka sploh nima več nobenega smisla. Moramo biti pogumni in vzpostaviti nov zaprt sistem. In to ima potem tudi industrijsko-politične posledice, kajti eh, izzvana je tista in pozvana je tista eh, industrija, ki je sposobna dati na trg dejansko zelene, okoljsko prijazne o, izdelke in na slabšem so tisti, ki pač niso sposobni in ki dajo na trg okoljsko slabše proizvode. Gospa Durel. Hvala, gospod predsed, predsednik. Želim se prisrčno zahvaliti za vse informacije, ki smo jih eh, dobili od eh, predavateljev in še posebna zahvala velja gospe Podimati za odlično delo, ki ga uporablja na področju označevanja kajti to vodi k eh, varčevanju z energijo in to je pomembno. Poznati moramo različna stališča eh, posameznih sektorjev, ki se jih to tiče. Za našo politično skupino in za nas vse je pomembno, da imamo priložnost, da eh, slišimo tudi mnenje eh, združen potrošnikov, kajti če moramo sprejeti odločitve, potem moramo poznati tudi realne potrebe za to. Hvala za informacije iz te eh, strani. Želim postaviti dve vprašanji oziroma podati dva komentarja. Gospa Raul je že povedala nekaj zadev. Eh, torej, eh, eh, torej eh, informacije komisije so se mi zdele zelo Eh, jasne. Eh, gre za razumevanje označevanja, da bi izboljšali razumevanje. Oznak bi bilo dobro, če bi storili nekaj na področju izobraževanja, se pravi v šolah, pa tudi v, pri vseživljenjskem učenju. V tej razpravi sem večkrat slišala Eh, tudi o eh, trgovcu, torej trgovec priporoča eh, in svetuje, svetuje potrošniku, lahko opozarja na nalipko, lahko tudi da dodatna pojasnila. Imamo na eni strani proizvajalca, potem potrošnika, vendar tudi trgovca, ki igra pomembno vlogo. Minim oziroma sprašujem, ali so bile sprejete kakšne pobude strani proizvajalcev ali potrošnikov, da bi trgovca bolje obveščali. Druga stvar, in to se obrača tako na proizvajalce kot tudi na potrošnike. Seveda je oznaka nekaj, kar je treba posod, pos, redno posodobiti. In se sprašujem, kako je z odgovornostjo. Sicer je že bilo postavljeno to vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren za aktualizacijo uh, oznake, ko je proizvod na trgu. In kakšni so realni stroški takega posodabljanja oznak oziroma račun stroški koristi. Uh, slišala sem več mnen in želim ponovno vprašati eh, in si več informacij o tem. Hvala, Charles Čiče, ste na vrsti. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Se lahko pridružim ostalim pri čestitkah gospe Podimati in odboru za organizacijo te predstavitve in naj temu pridružim še zahvalo govornikom za njihove predstavitve. Opozoril bi na nevarnosti pristopa semaforja pri označevanju, ker je to zelo poenostavljeno. Tim argumentu sicer ne bi sledil, naj samo podam svoje mnenje. Osebno sem prepričan, da bi zaprta lista, če bi jo prekvalificirali, pripeljala do zmot in zmede. To je zelo pomembno, če želimo dobro informirati naše potrošnike. Sveda se zavedam, da so nevladne organizacije sumničave, kar zadeva študijo, ki jo je opravila Evropska komisija. Seveda pa rezultate študije vodi to, kdo je naročil študijo in s kakšnimi vprašanji. Zato je treba ustrezno formulirati vprašanja. Nevladne organizacije počnejo isto kot drugi na tem področju. Vendar sem ugotovil pri študiji komisije, da podaja sklepe, ki niso tako pritnjeni prvim predlogom. To je A-20 varijanta. Tudi tukaj lahko prihaja do potencijalnega zavajanja. Zato se mi zdi najboljši pristop A, plus varijanta za prehod eh, od stare na novo klasifikacijo. Seveda pa se zavedam, da gre za resno vprašanje in mislim, da tukaj ni enostavne rešitve. In na vsak način tudi upoštevam to, kar je povedala gospa Hope. Seveda potrebujemo rešitev, ki bo prinesla napredek. Strinjam se s kolegi, da je to zelo pomembno orodje za spodbujanje energetske učinkovitosti in izboljšanje situacije na okoljskem področju. Ne povem, da kupujem te zadeve od časa do časa in pri zadnjem nakupu sem ugotavljal, da sem razmišljal o dvojem. E, prvo je bilo, kateri aparat je najbolj energetsko učinkovit, drugo pa je bil strošek e, tega aparata in sem vezal čim bolj učinkovito, z čim manj plačati za to. Seveda so tukaj različne nijanse pri odločanju potrošnikov. Se pa zauzemam za sprejem pristopa A. Hvala lepa. Gospod Žadu. Merci, monsieur le président. Euh... Hvala, gospod predsednik. Nekaj pripomp. Ne razumemo čisto dobro, zakaj se pristop komisije tako zelo osredotoča na zaprti seznam, zaprto lestvico in prehodno obdobje. Seveda razumem, da moramo najti odgovor za gospodarstvo, za proizvajalce. ne pa da se približujemo cilju izboljšave razumljivosti oznake, transparentnosti zadeve in izboljšati prepoznavanje oznak eh, strani potrošnika. Oznake so seveda pomembni tudi pri spreminjanju vedenja potrošnikov. Zakaj ste se torej tako sredočili na prehodno obdobje? In iz tega razloga ste tudi tako zelo kritizirali zaprt uh, sistem. In še ena pripomba ko za komisijo. Ne razumem eh, slabih strani odprtega sistema. Tukaj imam reklamo Elektroluxa, kjer se veliko govori o, o odprti kategorizaciji. Tukaj gre za pralni stroj in piše A plus A A, potem A plus plus A A, A plus plus A B in petič A plus in zadnji je samo A A A. To je po našem mnenju logika odprte lestvice, vse se bodo potrošniki izgubili v gozdu teh preferenc. In še vprašanje komisiji. Še eno vprašanje komisiji. Pravite, da več kot 70 odstotkov vprašanih ugotavlja, da je zaprta lestica zanimiva, na koncu pa pravite, da ima samo slabe strani. Kako ste prišli od tega prvega sklepa do zadnjega sklepa? vprašanje za združenja. Rečeno je bilo, da ste se pogovarjali z njimi, da je bilo tukaj usklajevanje. Zanima me, kako je to usklajevanje potekalo in kakšne pripombe so podala združenja potrošnikov. In še eno vprašanje komisiji. Smo pri označevanju gum. Komisija je tukaj predlagala zaprto lestvico označevanja. Zanima me, kakšna je koherentnost eh, različnih eh, predlogov pri označevanju različnih proizvodov. In končno, v Evropskem parlamentu smo tudi upravili študijo samo pri vprašanju, kaj je najbolj enostavno in najbolj koristno, smo ugotovili z 44 odstotkov oziroma 54 odstotkov, torej velika večina je bila za zaprt sistem A do G. Hvala lepa še zadnji, kolega Kančijan. Upam, da sem prav izgovoril. E- Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za opravljeno delo. Sedaj, ko prvič poslušam eh, to razpravo, razpravo o tej temi, mislim, da eh, je vendarle potrebno podati nekaj pripomp. Razumem, da so močna prizadevanja, da bi dosegli cilj in sicer um, vrčevanje energije. To je glavni cilj tega dela. Zdi se mi, da se potrošniku nalaga nekaj, kar bi morali roš, rešiti um, pred tem. Torej, bili so omenjeni problemi, ki se nanašajo na obdobje od eh, proizvodnje izdelka do dajanja na trg in, in prodaje. In ta dvom je tudi ostal. In potem druga stvar je ažuriranje oznake. Prepričan sem, da če si torej ogledamo cilj varčevanje z energijo, moramo rešiti problem s poenostavitvijo. Torej, potrebujemo več poguma in to so nekateri tudi rekli. Torej, predvsem tudi več poguma pri proizvajalcih in trgovcih, tako da ne bo potrošnik v situaciji, da ne bo razumel oziroma ga postaviti pred uh, težko odločitev. Uh, Torej, zdi se mi, da moramo storiti vse, da bo to označevanje prispevalo k večji učinkovitosti in sicer z zelo enostavnim modelom. Pri treh modelih se mi zdi, da eh, zaprt model, eh, ki ga podpira 30 odstotkov, eh, uh, A plus uh, eh, 46 odstotkov in A plus odstotek uh, nekaj eh, okrog 20 odstotkov. Torej se pravi, da tudi potrošniki si niso edini. Uh, torej pri uh, zaprtem sistemu, z, zaprti sist, zaprtemu sistemu so očitno potrošniki najmanj naklonjeni. Torej, jaz ne znam pravilno interpretirati teh številk, prepričan sem, da nekdo, ki eh, želi kupiti tak izdelek, eh, si želi pravzaprav veliko bolj preprosto, enostavno rešitev za odločanje. Spregledal sem gospoda Rudija, beseda je njegova. Nadaljeval bom v danščini, prosim, da si nadenete slušalke. Jeg har faktisk i en årrække arbejdet i reklamebranchen. Nekaj. Let sem delal na področju reklam, oglaševanja. In če si pogledamo, kako spremeniti vedenje potrošnikov, moramo upoštevati mnenje potrošnikov. Rešitve, ki ne upoštevajo potrebe potrošnika niso v redu in so brez vrednosti. Zato moramo prisluhniti potrošnikom. To je odločilnega pomena. In to tudi kaže, kako pomembno je, da sistem ostane čim bolj enostaven in da izhajamo iz tega, kar že imamo. Po mojem mnenju ni nobenega dvoma v to, da moramo ostati pri zavrtem sistemu tako da ohranimo enostavnost uh, same oznake. Potem, ko sem slišal, kako, odprt, kako naj bi zaprt sistem pripeljal do zmede, potem uh, lahko to pripelje tudi do popolnoma drugačnega vedenja potrošnikov, kot bi si želeli. Sprašujem se, je res treba tako uh, komplicirati? A ni mogoče najti nek preprost način? neko preprosto oznako z oznako letnice na njej. Skupaj z panogo in komisijo bi morali potem pripraviti nek eh, časovni načrt, po katerem bomo skozi čas eh, spreminjali kvalifikacijo. To se pravi, da je treba natančno določiti, kakšne pogoje treba izpolniti, da pridemo v zeleno območje. Potem bodo tudi proizvajalci vedeli, če se je treba tukaj držati. In če je na oznaki zapisana letnica, potem vsak vidi, kdaj je potekala uvrstitev v razred. To bi lahko morda pripeljalo do težav pri proizvajalcih, vendar se mi zdi pomembno, da si zastavimo pomembne cilje, ambiciozne cilje in da potrošnikom ponudimo nekaj preprostega, enostavnega. To je edini način, da zagotovimo nakup eh, aparatov, ki imajo majhno porabo in to je naš osnovni cilj. Najlepša hvala in zdaj še čisto zadnja gospa Tikau. Hvala lepa, gospod. Eh, Predsednik in predsedujoči, najprej se zahvaljujem Ani Podimati za njeno poročilo in tudi za podbudo, za organizacijo eh, te predstavitve v našem odboru. Neke države, in niso, niso to samo evropske države, ki za spodbujanje potrošnje in nakup eh, proizvodov uporabljajo tudi spodbude, subvencije. Pomembno bi bilo, da se takšne subvencije ponujajo za proizvode, ki ustrezajo minimalnim standardom, kar zadeva energetsko učinkovitost. Ker pa zadeva označevanje, menim, da mora biti ta čim bolj enostavna, da je čim bolj razumljiva in da tudi razlaga, po kakšnih kriterijih je bila določena oznaka podeljena. Zakaj bi spodbujali potrošnike k nakupu energetsko učinkovitih aparatov? Zato, ker bodo potrošniki videli, da bodo zanj nižji stroški energije in da bo prispeval k varovanju okolja. Tukaj se strinjam z gospod poročevalko in upam, da bodo pogovori z svetom pripeljali do direktive, ki bo v interesu občanov če bomo uvedli zapleten sistem, ki bo ponujal preveč informacij, ki ne bo jasen in ne bo sledil jasnim kriterijem, bomo s tem samo zmedli potrošnike in ne bomo pravočasno dosegli naših ciljev, kar zadeva vrčevanje z energijo. Direktiva, o kateri poroča gospa Podimata, je povezana tudi z energetsko učinkovitostjo stavb objektov. Tukaj se uvaja smernica, po kateri se zahtevajo minimalni standardi za energetsko učinkovitost stavb na osnovi uporabljenih materijalov. Za potrošnike je torej zelo pomembno, da je to označevanje čim bolj enostavno in jasno. Hvala lepa. To je bil tudi smisel današnje prireditve, da Vsi pogledamo, kaj je komisija ugotovila, da to ocenimo. Komisija je poskušala tudi predstaviti, kako eh, potrošniki gledajo na te različne klasifikacije. Imamo še nekaj časa, ne prav veliko. In vsem, ki so tukaj spredaj, bi dal še priložnost, eh, da, da okrepijo svoje stališče ali odgovorijo na vprašanja. Vprašanje je bilo kar nekaj. Če se strinjate, začnemo z leve proti desni in eh, imamo kot prvo gospod Hope hope. A je prav tako. Uh, uh, Hvala lepa gospodu Royalu in uh, vsem govornikom. Zelo na hitro bom šla skozi vprašanja. Gospod Brežina, kar zadeva, a bodo novi proizvodi uvrščeni v lestvico, vsakič, ko bo prenovljena, bodo prišli v zgornjo kategorijo novi proizvodi, ki so bolj učinkoviti. Lahko si predstavljam, da bo nek proizvod boljši, če bo pod A in drugi izgledajo nekoliko slabše, ko so v B, C, D, E in tako naprej. To bi se bistveno bolj razlikovalo, kot če bodo spodaj izdelki kot A plus A in tako naprej. Gospa Hol. Menimo, da je študija komisije daleč od tega, da bi bila osnova za nadaljne razprave. Pomembnih vprašanj so postavili. E, tu ne vprašanja po ustrezni izviri med proizvodi, kar naj bi dosegla oznaka. Gospod Langen, popolnoma se strinjamo, da zelena barva izgublja svoj pomen, če je vse uvrščeno pod A v zeleno in dober test bi bil, kaj je najboljše in kako daleč lahko gremo. Gospa Madurel, eh, opravičujem se za izgovorjavo imenov. Strinjamo se, da je pomembno, da izobražujemo eh, trgovce in proizvajalce, ampak tudi potrošniki morajo razumeti oznako. Tako bomo lažje prodajali proizvode. Kar pa zadeva stroške, Vprašati se moramo, kakšne bodo stroški, če ne dajemo na trg eh, energetsko učinkovitih proizvodov in ljudi spodbujamo, da jih kupujejo. Gospodo Čičestrju naj povem, če govorimo o spodbujanju ljudi k nakupu najbolj energetsko učinkovitih proizvodov, nismo videli v študiji komisije ničesar. Eh, glede proizvodov vrščenih niže od AJA. Kar zadeva vprašanje, posvetovanja, konsultacije, eh, veseli me, da ste to vprašali, ker smo bili razočarani. Šli smo seveda na sestanek eh, eh, deležnikov, postavljali smo vprašanja tudi, kar zadeva razrede na koncu lestvice, nismo dobili odgovor, nikoli nismo dobili tudi končnih rezultatov študije. To se pravi, da je to bilo nekoliko neangažirano sodelovanje, če je sploh bilo. Kar zadeva ekodizajn, je treba upoštevati eh, ta cilj. In na koncu še podpredsedniku zagotoviti moramo, da bodo potrošniki dobro razumeli, oznake in zato je tako žalostno, da je bila letnica tako malo odtisnjena in to je eno od vprašanj, pri katerih je. Podajmo svoje komentarje. Hvala lepa kot naslednji, gos ker je gospod Jones eh, zapustil naše prizorišče. Ehm, ker mora oditi, gospod Jones oditi, bi ga prosil, da odgovori na vprašanja. Bilo je kar precej vprašanj. Hvala lepa in hvala lepa za vse komentarje prvo, kar moram povdariti, je, da komisija ni sprejela nobenih odločitev glede tega. Komisija je bila zaprošena, da eh, opravi študijo in obravnava zadevo. Komentarji gospe Hol so, so nas nekoliko razočarali, kajti zelo smo si prizadevali, da bi odgovorili na dve vprašanje. Prvo vprašanje, katere od različnih eh, oznak eh, prispeva k boljšemu razumevanju potrošnikov na osnovi informacij, ki naj bi jih razumeli. Drugo vprašanje je, kakšno je razumevanje potrošnikov pri, pri prehodu iz enega na drugega sistema enega na drug sistem, od A na B ali A plus ali A minus 20 in tako naprej. Poskušali smo se dogovoriti glede samih kriterijev. Nismo postavljali vprašanj, ki bi podali odgovor na vprašanje, kateri bi sistem bi najbolje zmanipuliral potrošnika k sprejemu določene odločitve. Kaj ti, naš namen ni bil manipuliranje potrošnika k temu ali drugemu odgovoru. In nekatera vprašanja, ki so nam jih predlagale nevladne organizacije, so imele jasen namen, da zagotovijo uporabo oznake, ki bo zmanipulirala potrošnike v sprejem odločitve, namesto da bi odločitev naredili po lastni presoji. In tukaj naj bi postavili vprašanje, katere vrste lestvic A, A plus A minus 20 ali samo predelava jim daje najboljšo informacijo, kako bodo najbolje razumeli, zakaj se odločajo. In komisija meni, da je to funkcija oznake, ne pa zmanipuliranje potrošnikov v to, da kupijo to ali ono. Komisija in komisarka niso sprejeli ostrezne odločitve in zdi se mi obžalovanja vredno, da govorite o tem, da poskuša komisija študijo prikrojiti potrebam gospodarstva ali koga drugega. To ni res poskušamo najti rešitev oziroma najti odgovor na to, kako bodo potrošniki prišli do informacij, ki jih potrebujejo. In tukaj se postavljajo tri vprašanja. Prvo, ali je informacija na oznaki potrošnikom ponuja informacijo, ki jo potrebujejo za sprejem odločitve, poučene odločitve. Ne gre za to, ali jih bo to pripeljalo do nakupa tega ali onega aparata. Vprašanje je, a so dane informacije dovolj, da se lahko potrošnik poučeno odloči. Drugo vprašanje je, a to spodbuja potrošnike k izboljšanju, k nakupu boljših aparatov in ali to zmanjšuje birokracijo. Ta vprašanja je treba upoštevati. Študija, ki jo je upravila komisija, ponuja zelo veliko informacij glede tega. Ne pravimo, da je eh, to študija nad študijami, ampak eh, bo komisija tudi proučila vse ostale eh, študije, ki so na voljo in še bodo na voljo, preden bo podala končne predloge svetu in parlamentu. Ne vem, če je potrebno še kaj dodati, Andre. Euh, euh, Mogoče samo še nekaj odgovorov, ki so na vprašanje, ki so bila postavljena na komisije. Zakaj se osredotočamo na prehodno obdobje? Zato, ker živimo v realnem svetu. Ni treba ničesar na novo iznajti. Imamo oznako nalepko, ki je prisotna v trgovinah in ne imeli bomo prihodno obdobje, zato se treba s tem ukvarjati. Seveda lahko upamo, da bo šlo naprej, da se bodo stvari razvijale naprej in da bomo nekaj dosegli. Na vsak način pa bo prišlo do tega prehoda. In to smo želeli tudi ustrezno upoštevati. Potem smo videli številke 72 odstotkov, približno, je dobro razumelo stari model, hvala Bogu. In ko smo istim osebam potem povedali, da bo od določenega trenutka naprej spremenjena klasifikacija eh, aparatov v te razrede in da bo v naslednjem letu nekaj z A v razredu C, potem so popolnoma obupali in smo prišli samo še do 14 odstotkov ljudi, ki so podprli ta sistem. In zato ta razlika med obema številkama. Kako je bilo pri posvetovanjih? Je, imeli smo sestanek odbora za označevanje, povabili smo predstavnike različnih organizacij, pristavili smo različne modele, si dopisovali. Mogoče ni vsaka zainteresirana stranka dobila to, kar si je želela. Eh, industrija danes ni ravno veliko govorila, ampak eh, tudi oni so imeli svoje zahteve, ki so jih eh, predstavili. V vprašanjih bi lahko zapisali veliko bolj moteča vprašanja. Nevladne organizacije so zahtevali nekaj, kar smo vključili v vprašalnik. Nevladne organizacije so zahtevali, da naprimer brišemo vprašanje o ceni kajti drugače bi bil rezultat še bistveno bolj eh, odločen. Seveda nismo mogli vseh želja prevzeti in uresničiti, zato ker zadeve ne bi več mogli obvladati. Pa vendar mislim, da smo poskušali upoštevati mnenja vseh. Eh, določili smo tudi veliko ščrk, nekateri so predlagali, da bi dodali dodatno oznako, eh, s čimer bi bilo videti, da je to stara oznaka ali pa da gre za novo oznako. Po mojem mnenju bi zadoščala ena nalepka. Lahko pa napišemo opozorilo, da eh, informacije, ki so tukaj, niso več popolnoma aktualne. Omenjali ste tudi gume in zakaj smo predlagali zaprto lestvico A do G, zaradi tega, ker je to tam sprejemljivo. Razred A mora izpolnjevati zelo stroge pogoje In eh, kar nekaj časa še eh, bo trajalo, da bodo vsi proizvajalci proizvajali gume razreda A. Zato, ker smo ta razred eh, opredelili tako strogo. Nismo še natančno opredelili, kako bodo zadeve v končni fazi izgledali, tako da je še marsikaj odprtega. Kar zadeva. vprašanje, kakšna naj bo znaka. Oznaka mora biti jasno razumljiva, natančna. Rekli smo, da razred A minus ljudi ne razumejo. A bi mogoče ljudje bolje razumejo. Mm, da ljudje razumejo, da je A boljši od B, pa da je AB boljši od eh, B. To je pač treba ljudem razložiti. Na srečo so se zadeve razvile naprej in zdaj je treba predelati eh, razrede. Ta prehod pa bo težek. Upamo, da bomo se za našimi informacijami prispeli k temu, da bomo sprejeli ustrezne rešitve. Naj vam povem, da bomo jutri, če bomo imeli srečo, podali tudi podrobnosti za vse vprašalnike. Vsak bo potem dobil priložnost, da sam analizira zadeve. Hvala lepa, gospa Maura, kot naslednja. Najlepša hvala za besedo. Dovolite mi, da povem naslednje. Se pravi, A, ali bi to bila alternativna možnost. Vemo pa tudi iz same raziskave potrošnikov, da A ni tako dobro razumljena, kakor A. Vseeno pa smo se o tem že pogovarjali in to bi lahko bila alternativna možnost pod naslednjimi pogoji. In sicer, se pravi, če ni neke tehnološke potrebe, potem, če imamo hladilnik A, zakaj bi potem dodajali A plus A plus plus? Se pravi, če In je res neka tehnološka potreba, s katero lahko nagradimo tiste, ki so vložili sem ogromno inovacij in nalož, potem lahko jih nagradimo in njihov proizvod označimo za A+. A++. Potem eh, je treba tudi povdariti, da ne smemo imeti A na plus X, pravi, moramo to mejiti na A++. In to je treba seveda vedno pregledati, Kajti, če bi imeli več kot sedem razredov, potem je trg zelo raznolik in obstajajo velike razlike med najboljšimi in najslabšimi proizvodi na trgu. Druga pripomba pa se navezuje na razumevanje potrošnikov. Raz, v raziskavi komisije, rekli ste, da AG listvica ni najbolj priljubljena, kaj ti potrošniki je ne razumejo, vse pa moram vas opozoriti na prosojnico uh, hladilnika uh, za oznako uh, C in oba hladilnika sta uh, imela različno energijsko učinkovitost. Vendar pa nismo teh podatkov dobili uh, uh, v neki podrobnosti, zato uh, moramo pravzaprav to raziskavo še bolj pogledati, da vidimo, kaj so pravzaprav njene resnične koristi. Kolegica Klemula je želela še nekaj povedati, ampak čisto na kratko, prosim. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se uh, vrnem na vprašanje, ki ste jih zastavili. Gle za to, kaj uh, počnejo potrošniški Slovenska združenja za izobraževanje trgovcev in proizvajalcev. Res je, trgovci imajo zelo pomembno vlogo in po drugi strani potrošniške organizacije res uh, mora izobraževati potrošnike. In s to odprto listico bilo to seveda zelo težko. Zakaj? Predvsem zato, ker bi morali biti vsak dan uh, obveščeni o novih razvojih na področju novih proizvodov, ki prihajajo na trg. Isto velja tudi za trgovce. In zaprta lesica AG pod, sta podprta strani uh, eh, združen v Veliki Britaniji in Franciji, predvsem zaradi tega, ker bi morali drugače imeti ogromno uh, eh, sredstva, da bi se lahko vsak dan uh, uh, informirali o novih razvojih na področju novih proizvodov na trgu. Potem pa še nekaj besed o samem posvetovanju. Uh, Eh, z Združenjem potrošnikov. Res je, na začetku smo bili seveda vključeni v ta posvetovanja, ko je bilo eh, to. Eh, ko je bil ta vprašalnik oblikovan, treba pa je podati, da naše pripombe niso bile upoštevane v veliki meri, zato, ko bomo dobili surove podatke, si bomo morali to raziskavo še bolj podrobno pogledati. Potem pa še vprašanje v zvezi z stroški za trgovce in proizvajalce. Tukaj moramo omeniti, da uh, no, ne morem govoriti v imenu trgovcev, vseeno pa moramo imeti jasne oznake in to je veliko bolj pomembno, kakor breme, ki je povezano z posodabljanjem oznak v trgovini. In stroški, ki so s tem povezani, so seveda večji, kakor ponovno označevanje, ki bo potekalo v trgovinah. In seveda to se je treba tudi uh, treba pogledati in primerjati. Prednostnica Bosne, najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Falčoni. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Seveda, poslušal sem to razpravo in na prvi pogled se zdi, da ima industrija drugo stališče v zvezi z uh, tem vprašanjem, kakor potrošniki. Vseeno pa moram povdariti, da če greste na uh, tečaj trženja, vas naučijo, da je potrošnik kralj in to je tudi temeljno načelo uh, industrije. Potrošnik je v spredju, potrošnik je kralj. Kako lahko to preoblikujemo? Se pravi, moramo samo podajati trditve, ki temelijo na dejstvih. Tam sem slišal številna stališča in mnenja. Potrošnik ne bo razumel recimo znake A minus 20. Potrošnik bo razumel A do G. Odprt sistem bo zmedel potrošnike. To so trditve. Ampak kje so podatki, ki bi seveda potrdili te domneve? To je edina pripomba, ki bom jo danes podal. Se pravi, odločite se ki, in sprejmite odločitev, ki temelji na dejstvih. Hvala lepa in na koncu še kolegica Podimata. Hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegice in kolegi, prav gotovo ste razumeli, da je dokaj težko iz te razprave potem nekaj, nekaj zaključke, nekaj sklepe, slišali smo argumente različnih strani in te argumente v veliki meri že poznamo. Seveda je pri nami nov element eh, študija Evropske komisije. Tudi od nje smo slišali zaključke gospoda Andreja Brisarje, ki je tudi dejal, da popolnih eh, vprašanj, ko še niso obdelali, tako da bo to še sledilo. Študija, ki jo je opravila komisija, prihaja do različnih eh, sklepov. Kot eh, druge nacionalne študije, študije organizacije potrošnikov ali univerz. In mislim, da tukaj ne bomo rešili vprašanja, katera študija je bolj verodostojna. Kar pa bi vendarle želela povdariti, je naslednje. Posamezni kolegi ne, so nekoliko zadržani glede metodologije, ki jo je uporabila komisija pri svoji študiji. To zadržanost, eh, ta zadržanost je rezultat eh, verjetno tega, da je aprila brez eh, študije vplivov prišlo do spremembe direktive o označevanju in da smo dobili skalo A-20 4060 za um, televizorje in hladilnike. To je parlament uh, spremljal in zato tudi ta zadržanost eh, glede tega, ali je študija dejansko pripeljala do tega, da najdemo najboljšo rešitev za označevanje, nekaj, kar bo dalo potrošniku najboljše informacije, brez da bi prejudicirali rezultat pri izbiri. Parlament ni zainteresiran za to, da se odloči za takšno ali drugačno označevanje. Dejstvo pa je, da vsi menimo, da je pomembno upoštevati, da je bila ta energetska oznaka 15 let eh, zgodba o uspehu za Evropsko unijo in to mora biti izhodišče tudi za nas. Evropski parlament mora zagotoviti, da bo takšno označevanje ostalo uspešno tudi v naslednjih letih. Naš cilj je v tem, da energetsko označevanje poznajo vsi evropski državljani, vsi evropski potrošniki, tako na severu kot na jugu, tako na zahodu kot na vzhodu v novih državah članicah. tudi v najbolj oddaljenih področjih v državah članicah. To ne sme biti neki tehnološko izpopolnjen instrument, ki je namenjen samo višjim slojem. Gre za orodje, za instrument, ki omogoča še večjo povezanost, kohezijo v Evropski uniji in prispeva k vačevanju z energijo in povečanju energetske učinkovitosti. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje, za vse vaše pripombe, vprašanja in ostalo. Tudi sama bi pod eh, eh, prla delo odličnih poročevalcev v senci in vsi skupaj upamo, da bomo našli najboljšo možno rešitev, da bomo našli rešitev, ki bo dejansko ustrezala času in prostoru, v katerem živimo. Hvala lepa, zahvaljujem pridružujem se zahvala. Se pa v imenu vseh zahvaljujem tudi pri poročevalki, gospe Podimati, dela je bilo veliko, ga še bo veliko, najlepša hvala torej in s tem. Zaključujemo s tem delom seje, naredili bomo odmor za nekaj minut in potem nadaljevali z naslednjo točko. Hvala.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 bomo prekinili vaše izjemno pomembne pogovore. Prosim, da jih predstavite ven iz dvorane ali pa jih upravite nekoliko kasneje. Ich darf in ihrer aller Namen recht herzlich v imenu vseh nas prisrčno pozdravljam predsednika Evropske inštituta za inovacije tehnologijo, to je kolega Šurmans, to sem narobe izgovoril, Šurmans nekaj podobnega. Kolega Van Nistelrooy bi lahko to bolje izgovoril, tako da bi predstavil gospoda. Hvala lepa torej, da ste z nami zelo, z velikim veseljem bomo prisluhnili, kaj se dogaja v EET-u. Veliko smo razpravljali o tem, kako in kdaj naj bi bila spostavljena ta inštitucija in kako naj bi delovala. In danes lahko predstavite kolegicam in kolegi, kako so zadeve potekali in kako se razvija. Gospod Sirmans, za besedo. Um. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dobro jutro. Ali me slišite? Tako je. Še enkrat veliko veselje in tudi čas mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in da vam seveda povem, kje smo, kakšen eh, napredek smo dosegli v EIT. Treba tudi podariti, da bomo imeli nove člane v tej skupini. Nekaj besed najprej o tem, kaj je EIT in v kaj se spreminja. Poglejmo se najprej prvo prosojnico. Glede na samo vsebino EIT, Timoteja, je zelo preprosto. Mora biti neka gonilna sila za postopne spremembe v Evropski skupnosti na področju inovacij, njihovih zmogljivosti in vplivov. Se pravi, uh, govoril bom o zmogljivostih in treba tudi povdariti, da Evropska Unija, Evropski parlament in tudi druge institucije si prizadevajo, da bodo povečale zmogljivost. Mi pa se osredotočamo predvsem na učinku in vplivu inovacij. Mi hočemo pravzaprav nekaj doseči in kasneje bom govoril več o tem. Naslednja prosojnica. Yeah, Se pravi, eh, ustanovljen je bil 11. marca 2008 z uredbo Evropske komisije. To je neodvisno eh, telo, neodvisen organ skupnosti in mislim, da smo prvi eh, te narave. Kaj pomeni neodvisen? Na eni strani smo neodvisni na samem področju odločenja, potem pa smo tudi po drugi strani odgovorni Evropski komisiji. In to je tudi vloga, ki jo radi igramo in ki jo zelo dobro igramo. Potem pa naslednje. In to je nekaj uh, značilnega za nas. Se pravi, pogledamo si vse tri strani znanja. Gre za izobraževanje, zlasti visoko šolstvo, potem raziskave, to je drugi kot tega trikotnika, o katerem govorim, in nazadnje gre za. Uh, poslovanje, nekateri se raje navezujejo na inovacije, ampak jaz bom to bolj podrobno kasneje obrazložil. V okviru švedskega predsedovanja smo šli v Göteborg in smo se pogovarjali o tem, kateri kot tega trikotnika je najbolj pomemben. In prišli smo do naslednjih zaključkov. Vsi trije so enako pomembni. Gospe in gospodje, dovolite mi, da vam jasno povem. Inovacije v tem uh, času se ne začnejo samo v industriji, v visokem šolstvu in raziskavah. Lahko se začne kjerkoli v tej verigi inovacij. Zato tudi rad govorim o mreži inovacij. Se pravi, treba se zavedati, da je ta trikotnik enako pomemben in če en kot izpustimo, potem izgubimo inovacije. Naslednja uh, točka. In to je tudi naša naloga. Imamo zelo uh, lahko in preprosto strukturo. 30 let sem služil v industriji, v različnih podjetjih in zelo se zavedam potrebe po preprostosti. In uh, zato moramo imeti lahko in preprosto strukturo, ki je sestavljena iz dveh delov. Najprej imamo uh, neodvisen uh, odbor in podpira jo nas, naši člani v Budapešti. Na tem mestu je treba podariti naslednje. Prejšnji teden smo prišli do uh, naslednjih zaključkov. Morda ste Eh, že slišali, da dobimo novega direktorja inštituta. In drugi del te strukture je videna prosojnici. Gre za operativno izvajanje, ki bo tudi zelo preprosto. Govorimo o treh skupnostih, ki temelijo na znanju in inovaciji in upam, da jih bomo imenovali do decembra 2009. Finančne sredstva na tem področju so zelo omejena. Vem, da bom o tem kasneje več govoril, kajti uh, Uh, delo v tem programu se bo razlikovalo od dela v prejšnjih programih. Naslednja prosojnica. Dovolite mi, da se osredotočim na delovna načela, kajti imamo sedaj drugačen, spremenjen pristop. Hočemo imeti zelo močen podarek na voditeljstvu. Zakaj je to pomembno? Kajti ustanovljeni smo bili šele lani septembra, potem smo morali seveda uh, doseči naše cilje v zelo kratkem času. Običajno je to seveda skoraj nemogoče, zlasti če se moramo posluževati številnih uh, razprav. Zato smo mi uh, se obrnili na voditeljstvo in to nam je omogočili, da smo preskočili razprave in dosegli cilje, kot smo si jih zadali. Se pravi preprostost. To je naše drugo vodilo, drugo načelo. Se pravi, seznam naših meril, ki jih moramo izpolnjevati, je samo štiri strani. In se pravi, to pravzaprav prikazuje našo preprostost v delovanju. In to je seveda tudi izvedljivo. I, I will... Dovolite mi, da sedaj govorim o naslednjem načelu, tako imenovanem can do. Seveda ne prihaja iz Amerike od predsednika Obame, ampak je to starejši slogan. Veliko krat me um, Evropa zelo zmede, kajti zelo rada uh, postavlja vprašanja in seveda tudi ustvarja ovire in se osredotoča na te ovire in najde druge načine, kako bi se uh, lotili uh, posameznih uh, vprašanj. Pa imam drug pristop. Se pravi, hočem imeti duh, da zmoremo, da lahko delujemo in da smo lahko uspešni v našem delovanju. In ponavadi tega v Evropi ne storimo, kajti Evropa veliko krat govori, ampak uh, dejanj ja, niso uh, na prvem mestu. Poglejmo si sedaj še naslednje načela, se pravi, govorili smo o izobraževanju. Hočemo seveda eh, tudi na tem mestu storiti eh, marsikaj, hočemo ustvariti nova delovna mesta in pridobiti več strokovnega znanja. Danes se soočamo z zaključnimi izzivi, s katerimi se sooča ne samo Evropa, ampak tudi celoten svet na področju vremenskih sprememb, trajnostne energije in prihodnje komunikacijske in informacijske družbe. Naslednja točka. To je seveda zelo pomembno vodilo in načelo, ki je ključno uh, za naše delovanje in sicer osredotočamo se na učinke, na vplive. Kajti zavedamo se dejstva, da po eni strani Evropska komisija ima številne dejavnosti, recimo okvirne programe, eh, skupne tehnološke pobude. To je seveda lepo in prav in mi smo zadovoljni s tem. Naš program ne bi mogel eh, biti tako uspešen brez ostalih sporednih programov, kajti slednji spodbujajo našo uspešnost in ni pravzaprav, kakor sem zapisal na prosovnici, da uh, mi uspevamo na teh sinergijih, ki jih je Evropska komisija že ustvarila. Poglejmo si trenutno stanje in to je lahko zapisano na naslednji prosojnici. Se pravi, začeli smo s svojim delom 15. septembra 2008 in uh, zaključili smo javni razpis za uh, komunikacijske za Kiks avgusta, 27. avgusta. Very simply fast. We will choose the... Ampak kakor vidite, to je zelo hitro. Se pravi, uh, imenovali smo že uh, skupnost imenovali teme, ki temelji na znanju in inovacijah. In kakor lahko vidite, to smo storili v zelo kratkem času. Potem bodo te skupnosti uh, imele sedem let, v katerem bodo v zelo preprostem okviru lahko izvajale dodeljene pogodbe. In uh, to je seveda vse že zapisano in načrtovano in upam, da nam bo to tudi uh, uspelo doseči. Sedaj pa govorimo raje o inovacijah v Evropi. Se pravi, na področju inovacij zaostajamo oziroma vse smo začeli zaostajati za svetom, za Indijo, za Kitajsko, za Južno Ameriko in tudi za Združenimi državami Amerike. Hrati pa moram izpostaviti dejstvo, da imamo v Evropi številne priložnosti. Da, to je neizpodbitno dejstvo. In dovolite mi, da sedaj predstavim nekatere priložnosti, ki so se pojavile v zadnjih mesecih in so mi zelo ljube. Prva priložnost je naslednja. Gre za tako imenovani commons, se pravi nekaj skupnega. Poglejmo si naslednji primer. Se pravi, nekaj, kar postane zelo priljubno. Gre za elektronsko pošto. Elektronski papir. Če ste v ZDA in če hočete ustvariti elektronski papir danes, potem tega ne boste mogli storiti v ZDA. Zakaj? Poglejte si vsak del eh, naprave za elektronski papir, katerikoli del, se, se namreč proizvaja in tudi oblikuje na Kitajskem, Indiji, v Koreji in ne v ZDA. Se pravi, the commons, se pravi celotna proizvodna baza, ki vam omogoča, da imate vse pod nadzorom, ne obstaja več v Evropi in niti ne obstaja več v ZDA. Se pravi, v nekaterih delih ZDA in v nekaterih delih Evrope. In številne industrije se sprašujejo, kaj eh, lahko storijo. Poglejmo si drugo točko. Če se pogledamo dobavne verige, so postale če dalje večje in daljše niso več osredotočene samo na Evropo, ampak tudi na ostal del sveta. In sedaj tudi vidimo, da uh, je energija vedno bolj draga in tudi uh, sama dobavna veriga in postopek dobavne verige se spreminja. In če lahko recimo vse postopke dobavne verige izpeljemo v Evropi, potem nam ni treba iti recimo v Mehiko recimo Mehika dolgo časa sploh ni bila zanimiva za ZDA, sedaj pa nekatera podjetja v ZDA že razmišljajo, da bi nekatera dela eh, za proizvodnjo eh, delov opreme posredovali v Mehiko. Se pravi, prišlo je do nekega premika. Tretja točka, govorili smo že o energiji, o demografskih trendih in tudi o okolju. In naš predsedujoči ve, da so to ključne vprašanja, s katerimi se sooča naša družba. To pa nam daje tudi številne priložnosti. Zadnje deset leta sem eh, preživel na kitajskem, se pravi, veliko časa sem bil tam in lahko vam seveda povem, da se oni veliko bolj hitro odzivajo. Zato imam za vas zelo dobro sporočilo z opozorilom. Danes Kitajska gradi uh, seveda številne termoelektrarne in kdo je v, v spredju termoelektrarn na svetu? Kitajska seveda, seveda na podlagi tehnologije, ki prihaja iz ZDA to je edina država na svetu, ki je upravila uh, eh, uh, eh, teste z jedrsko energijo četrte generacije, Kitajska. To je edina država na svetu, ki ima električne avtomobile, ki jih je sedaj dala na trg v Pekingu in ima tudi uh, opremo za njih. Spet Kitajska to je seveda zelo uh, uh, resno sporočilo in se navizuje na nas. Zato moramo uh, poskrbeti za to, da se bomo bolj hitro odzvali. Če nadaljujem z mojo predstavitvijo, kaj potrebujemo? Se pravi, potrebujemo močnejše inovacije v Evropi, zato pa potrebujemo seveda dvoje. Zmogljivost. Zmogljivost je zame zelo pomembna imeli smo uh, seveda zelo dober načrt uh, iz Lizbone, sedaj smo še vedno na dveh odstotkih. Gre za raziskave in razvoj. Imamo nekatere države, ki so že naredile korak naprej, kot je recimo Švedska, druge pa ne. Vseeno pa moram povdariti, da tako uh, države članice, kakor sama Evropska unija dela na te, tem področju. In upamo, da se bo to zgodilo. In tudi, uh, če se to ne bo zgodilo, to pomeni, da ne bomo odgovorni. Se pravi, sredotočimo se na sam vpliv in na sam učinek znanja, ki smo ga pridobili in uh, to se da lahko vodi do novih uh, delovnih mest, uh, podjetništva, boljšega izobraževanja in uh, še ostalih prednosti, ki so videne na prosojnici. Kasneje bom govoril o skupnosti, ki temelijo na znanju in inovacijah. Vseeno pa vas moram opozoriti na naslednje. Da, če boste to upoštevali, boste imeli podjetje z uh, boljšimi delovnimi mesti, z bolj izobraževanimi ljudmi. In imeli boste tudi uh, učinek, saj upam, na uh, vremenske spremembe. Gremo sedaj na naslednjo prosojnico. Kaj hočemo? Seveda, to sem že prej povdaril, moramo imeti obsežno mrežo inovacij. To pa pomeni, da moramo združiti eh, visoko šolstvo, znanje in raziskave. To je ta trikotnik, o katerem sem prej govoril in to je nekaj, kar nismo storili pogosto. To je izziv, s katerim se soočamo in ga moramo premostiti. Kajti inovacija ni omejena samo na enko tega trikotnika, ampak je del celotnega trikotnika. Dovolite mi, da vam posežem še en primer iz Kitajske. Kajti uh, zelo sem vključen v samo delovanje te države. Pred šestimi leti so ustanovili um, biomedicinsko šolo na Kitajskem in uh, po nekaj letih študija so jim dali nekatera finančna sredstva, da so seveda lahko začeli z svojim podjetjem, z inovacijami. In študenti so tako dobili številne priložnosti in mislim, da jih moramo v Evropi tudi posnemati in the beginning. I think people have misunderstood sometimes me on this. By co-location, I. Potem gre še za povezovanje ljudi. Kaj to pomeni? Velik del uh, inovacijske verige bi recimo dali v nek uh, čezmejni center v nekaterem delu sveta, vse bi bilo zelo sredotočeno, to pa pomeni, da bi ljudje, ki bi bili zaposleni v tem centru, se lahko med sabo sporazumevali, tok znanja in informacij bi bil nemoten. In neodvisno od tega, ali so tam zaposleni študentje, profesorji, poslovneži, raziskovalci, inovatorji. To je zelo pomembno. Zakaj? Predvsem zato, ker govorimo o grajenju mrež. Tudi v Evropi govorimo o tem, Če si pogledamo Evropo, potem, eh, kot je trenutno stanje, se ne bomo imeli nobenega vpliva na samo podjetništvo in na izobraževanje. To je seveda morda zelo žalostno sporočilo, vendar je resnično. Če si pogledamo ostali del sveta in inovacije, pogledamo si ZDA, Boston, in <laughs> to je res čudovito, kar zadeva inovacije. Potem imamo Peking in tudi Šanghaj in ostale mesta na Kitajskem, Bangalov v Indiji. To so res čudoviti primeri. Seveda, jaz ne predlagam, da bi v Evropi izbrali eno mesto, ampak kaj jaz predlagam je, da v Evropi izberemo najboljše, kar že imamo, vse to povežemo v nekem uh, obsežnem centru. Govoril sem že o preprostih in lahkih strukturah, govoril sem že o pristopu can do. In če nadaljujem, in to je tudi zelo zanimivo. Če si pogledamo Evropo, lahko vidimo naslednje. Ko gre za inovacije, vse je zelo nadzorovano. No, vse lepo pa prav. Vendar, če hočete doseči inovacije, morate iz nadzorovanega okolja priti v okolje, ki vas bo dalo moč, ki vas bo opolnomočilo. In zato moramo storiti naslednje. Uravnotežiti moramo odgovornost na eni strani in po drugi strani moramo opolnomočiti naše osebje, da bodo prišli preko svojih zmogljivosti, da bodo dosegli ta cilj. To je seveda zelo zanimivo ravnovesje, ki ga moramo doseči. Potem pa še vključenost glavnih uh, univerz, glavnih inštitutov in tudi raziskovalnih centrov v Evropi. Gospod in gospodje, tukaj vam uh, nočem uh, povedati, da je to naloga, ki, ki jo bomo začeli od začetka. Ne, ogromno smo že storili v Evropi in že imamo te univerze, te inštitute in te raziskovalne centre. Še nekaj besed o skupnosti, ki temeljijo na znanju in inovacijah, se pravi KIK skupnostih. To je seveda evropski način, eh, kako se lotimo inovacij. Vprašanje pa je, kako bomo zgradili te skupnosti. v začetku leta smo v Franciji z OECD imeli zelo zanimiv uh, sestanek. Kakor veste, ta organizacija je uh, odgovorna za to področje. In če si pogledamo vse dejavnike inovacij, uh, potem se lahko rečemo, da je to poročilo, ki ga je ta organizacija uh, oblikovala zelo dobro in bi nam prišlo zelo prav. pravi, kaj moramo storiti? Najti moramo vprašanje, ki se ga hočemo lotiti in to je naše izhodišče. To smo tudi počeli v Evropi. Se pravi, če hočete to storiti in je vaš cilj recimo boljše šolstvo, boljše podjetništvo, potem morate imeti uh, dostop do vseh treh delov mreže znanja, se pravi raziskave, industrije in inovacije. Seveda govorili smo o teh izzivih in kasneje bom še več spregovoril o teh izzivih. Treba pa namreč podariti, da te skupnosti bodo uh, predstavljale neko priložnost uh, za uh, eksperimente. In to priložnost moramo izkoristiti. Kaj ti eh, drugače, pravzaprav v Evropi nimamo nič drugega, kar bi lahko nam pomagalo. To je, je nekaj edinstvenega. Ta podarek na učinkih je res edinstven. V Evropi nimamo nič drugega. Se pravi, ko govorimo o znanju eh, v tem trikotniku, eh, kako ga lahko preoblikujemo in uh, pretvorimo v samo resničnost. To lahko vidite na tej prosojnici. Se pravi, partnerji uh, teh skupnosti, ki temelijo na uh, znanju in inovacijah, so tudi partnerji v teh prizadevanjih. Potem pa imamo tudi osebje, različno osebje, lahko so študenti, lahko so profesori, lahko so podjetniki, lahko so raziskovalci. In če se hočete pogovoriti z enim izmed teh partnerjev, potem ne hodite k meni, ampak se raje obrnite na ta center. Še nekaj besed o ciljih, ki hočemo doseči v okviru teh skupnosti se pravi nove poslovne priložnosti, ustvarjanje novih delovnih mest in ustvarjanje podjetniških ljudi. Ko govorimo o ustvarjanju novih poslovnih možnosti, tukaj moram povdariti naslednje. Industrija mora biti vključena v ta prizadevanja. To je ključno in to se mora zgoditi. Seveda, vse se razlikuje, če govorimo o energiji, o vremenskih spremembah, o prihodnosti informacijske in komunikacijske družbe. Vseeno pa moram tudi povdarti, da si industrija vedno prizadeva, da bi ustvarila nove poslovne priložnosti. In to je izziv, ki je stalen. Tukaj hočemo mi priti naproti industriji. Sedaj, kakor vidite, sem uh, šolstvo osredotočil predvsem na ustvarjanje in razvijanje podjetnikov, pod, ljudi z podjetniškim duhom. Seveda, šolstvo v Evropi je zelo dobro, to je dejstvo. Imamo čudovite sisteme visokega šolstva in v številnih eh, pogledih lahko tekmujemo s celotnim svetom. Vseeno pa moram izpostaviti sledeče. Mi ljudi izobražujemo za delovna mesta. Redko jih izobražujemo, da bi postali delodajalci oziroma podjetniki. Seveda, nekateri bi lahko odvrnili, ne moremo izobraževati ljudi, da bi postali podjetniki. Mislim, da je to napačna trditev in ni resnična. Ljudje imajo namreč svoje uh, uh, možnosti, ki jih lahko uresničijo, s katerimi so se rodili in zato moramo storiti veliko več, ko gre za izobraževanje ljudi, da bi postali večji podjetniki. Naslednja prosojnica. Sedaj si bomo pogledali glavne izzive. Najprej gre za odličnost v mreži inovacij. Gospe in gospodje, v Evropi seveda ne govorimo veliko krat o odličnosti na sami svetovni ravni. In potem se seveda sprašujemo, s kom se lahko primerjamo in potem smo seveda zelo tiho v Evropi imamo seveda odlične dejavnosti. Nimamo pa tega, da smo jih povezali uh, in jih seveda združili v neko dejavnost, katero se lahko primerja ostali svet. Potem moramo tudi prispevati k nadaljnim razvojem na področju visokega šolstva in moramo biti neka gonilna sila za izboljšanje na tem področju. Še en uh, primer tako imenovani learning by doing ni zelo močan v Evropi. In nekatere vodilne univerze v Evropi so to že prepoznale. In jaz imam seveda pomagal, kajti pripričan sem, da so nekatere vodilne univerze že del našega partnerstva. Potem izobraževanje za podjetništvo, o tem sem že govoril in naslednja točka hočemo uporabiti in izkoristiti podjetništvo s tem, da bomo seveda ustvarili nova delovna mesta, malo gospodarstvo in podobno. Če si pogledamo Evropo, potem vidimo, da so vsako leto vzpostavljena nova IT podjetja. Pogledal sem si tudi vodilna podjetja v Evropi, prvih sto vodilnih podjetij v Evropi. In pogledal sem, kako se seveda spreminjajo v zadnjih letih. In seveda spremembe poteka vsaka 3-4 leta. Koliko novih podjetij, ki je prišlo v razred prvih stotih podjetij na svetu, prihaja iz Evrope? To je sedaj popolnoma drugo vprašanje in to število je zelo omejeno. To seveda tudi odraža nove poslovne modele, ki se razvijajo po svetu. In v Evropi res nismo prišli prek svojih zmogljivosti. Naslednja točka gre za tehnične in netehnične raziskave in tehnologije, ki vodijo k boljši uporabi inovacijskih priložnosti. No, morda tam stavek ni zelo jasen, vendar vam ga bom pojasnil z naslednjim primerom. Se pravi, v Evropi uh, vedno nekaj novega ustvarjamo, ampak uh, na področju inovacij pa nismo tako dobri. Se pravi, vedno smo imeli dobre izume, vendar nismo bili tako dobri na področju inovacij. Kitajska je popolnoma drugačna. Potem imamo recimo inovacije, ki jih poganjajo dobavne verige. Vse to je treba upoštevati. Na eni strani seveda spodbujamo temeljne raziskave, hkrati pa moramo spodbujati inovacije, ki temelijo na obstoječih tehnologijah in narediti napredek tudi na tem področju. Govoril sem že o tem, da imamo v Evropi čudovite zmogljivosti. Nisem pesimist. Imamo dobre raziskovalne centre, imamo uh, čudovite tehnološke centre v nekaterih delih Evrope, imamo tudi dobro industrijo. Vse troje pa treba združiti in uh, ustvariti nek vseevropski center, kajti to je namreč evropski uh, projekt. Govoril sem o tako imenovanih co-location centrih in to je seveda ne bo sporen del uh, tega predloga za ustvarjanje skupnosti, ki temeljijo na znanju in inovacijah. Mi smo jim seveda uh, hoteli pomagati marsikomu, ki uh, ni vedel, kaj naj stori s tem konceptom. Vendar pa sem prepričan in tukaj me podpirajo številni sodelavci. Dejstvo, da znanje po, uh, poteka na papirju, uh, to dejstvo je zastarelo. Kaj to pomeni? Znanje morajo posredovati in širiti ljudje. In to je naš pristop. In ta pristop moramo tudi uresničiti. Gre predvsem za to, da je Evropa na področju uh, eh, IPR-a uh, eh, storila že marsikaj. Gre za intelektualno lastnino. Se pravi, a potrebujemo evropski patent? Ne vem. Res ne potrebujemo ga, vendar pa bi bilo dobro, da bi ga imeli. Se pravi, to so vprašanja, ki so morda malo bolj uh, delikatna in zato jih nismo neposredno uh, reševali. In <laughs> treba tudi podariti, da Evropa res ni ponosna na svoje inovacije oziroma to sploh ni opazno. Recimo, uh, moji sodelavci v ZDA so seveda. Uh, navdušeni nad našimi zamislimi, vendar pa so vseeno povedali, da naše inovacije niso tako opazne več po svetu. Se pravi, to je bil seznam, imam pa tudi nekatere posebnosti. Gospod in gospodje, če hočete doseči svoje cilje, potem morate imeti voditeljstvo, kot je seveda zastopano v podjetjih. Morate imeti direktorja, Zato jaz predlagam naslednje. Če imate poslovni načrt, kaj je treba pretvoriti v dejanja, v ukrepe, in to je tudi poslovni načrt, ki je seveda naslednji ključni del naših prizadevanj. Samo s tem smo lahko osredotočeni na poslovne priložnosti. Če se preberemo to prosojnico, eh, moram povedati, da moramo poslovni načrt spremljati in to tudi narekuje neko mero odgovornosti. Hkrati pa pomeni, da smo zelo uh, ustvarjalni glede našega poslovnega načrta. Kje pa smo sedaj? Kakšno je naše stanje? Sedaj smo dobili 20 predlogov za skupnosti, ki temelijo na znanju in inovacijah in tudi odbor strokovnjakov jih izbira in se bo odločil, eh, katere bo izbral. Zastavlja se sedaj naslednje vprašanje. Kako bomo postopali v prihodnosti? In tukaj bi vas rad opozoril na moje uvodne trditve. Po eni strani gre za nek poskus, na, za eksperiment, ki mora uspeti. In če kot fizik izvajate nek poskus, potem se boste od tega tudi marsikaj naučili. To je tudi zelo pomembno. Januarja se bomo pravzaprav začeli učiti. Videli bomo, kaj smo storili prav, kaj smo storili narobe in videli bomo tudi, kako bomo lahko uh, uvedli nekatere izboljšave. inovacije so v Evropi, vendar pa sama kultura ni, inovacij ni več tako uspešna. Kot sem že povedal na začetku, ta mreža inovacij je sestavljena iz različnih delov, se pravi raziskave, industrijo in znanje. Zato se bomo sredotočili na vse dele te mreže, kako bomo to storili preko komunikacijskih tehnologij in bomo tudi priznali najboljše primere. Še nekaj besed o sami podjetniški akademiji. Seveda, najprej se moram opravičiti za izrazoslove, ki sem ga uporabil. Morda uh, sploh ne bi smeli uporabiti besede podjetniška akademija. Eh, to sploh ni neka nova šola, gre predvsem za skupino posameznikov, za skupino ljudi, ki so uh, odlični podjetniki na svojem področju v Evropi oziroma zunaj Evrope in njihova naloga je, da lahko pomaga mladim podjetnikom v teh tako imenovanih colocation centrih, da bolje in hitreje napredujejo. Potem smo govorili tudi o. Uh, visokem šolstvu. In uh, mislim, da bi bilo dobro, da bi uvedli uh, diplome z oznako EIT. In treba je tudi nagraditi tiste, uh, ki uh, so dosegli največ napredka, bodi si študente, bodi profesorje oziroma druge. Inštitut za inovacije in tehnologijo je nek uh, napor uh, brez uh, enakih možnosti. Tega ne bomo imeli. Gre za neka prizadevanja, s katerimi bomo našli najboljša mesta v Evropi, jih združili in, in pomagali, da se bodo lahko uh, usporedno dobro razvijali. Naslednja točka treba je seveda ustvariti nove poslovne priložnosti. In tukaj bi rad izpostavil naslednje. Nisem govoril in to nameroma o samem financiranju tega programa. In tu vas čaka nekaj zanimivega. Inštitut za inovacije in tehnologijo se je odločil, da bo financiral uh, te skupnosti samo na 25-odstotni ravni. Se pravi, pričakujemo, da bodo te skupnosti tudi same uh, prispevale nekaj k tem prizadevanjem. Zakaj? In to je seveda nekaj zelo nenavadnega. Če hočete biti vključeni v ta projekt, zelo dobro, imeli boste številne koriste, vendar je treba tudi pokazati zavezo. Mislim, da je 25 odstotkov dovolj, ostalo pa bo seveda prikazovalo vašo zavezanost. Se pravi, od, od, kje boste dobili teh 75 odstotkov? Seveda svo, svoje lastna sredstva. Potem imate tudi evropske projekte in tudi nacionalne in regionalne projekte, od katerih boste lahko črpali finančna sredstva. kajti s tem bo se potem tudi lahko pridobili ogromno finančnih sredstev in imeli bomo eh, skupnosti, ki bodo na leto imele okrog 50 do 100 milijonov evrov. Mark, and you have to do... Če hočete narediti kaj dobrega, si morate postaviti kriteriji in potem tudi cilje. In to je najbolj zapleteno, kar Evropa počenja. Potujemo na OECD, tam imate krasno večerjo, gremo v Pariz, si ogledamo Eiffelov stolp in razpravljamo o zadevah. In potem imamo kot rezultat eh, debel, svežen poročil o kriterijih in ciljih. Vse te osnovne informacije sicer uporabimo, ampak na koncu pripravimo zelo strikne cilje, ki jih želimo doseči. Seveda moramo pripraviti cilje, ki bodo nam ostreljali. In v končni fazi pripravimo strateško inovacijsko agendo za naš inštitut to bomo storili skupaj z drugimi partnerji. To so tisti v evropskih organizacijah, v nacionalnih inicijativah in tako naprej. Zdaj pa mislim, da prihajam k zaključnim prosojnicam, zadnjim prosojnicam. Pomagati moramo obstoječi industriji, novim, eh, spodbujati novo poslovanje, izboljšati izobraževanje, spostaviti nova delovna mesta, to so ključni elementi. In zdaj pod pogojem, če prepoznamo in sprejmemo izzive, ki nas čakajo. V Evropi smo zelo dobri pri debatiranju, ampak zdaj je treba končno sprejeti te izzive in nekaj narediti. Podjetništvo je po mojem mnenju ključni element, neke vrste lepilo, Eh, inovacijskih eh, mrež. Kikom moramo dati dovolj časa, da opravijo svoje delo, da postanejo svetovna špica, da jim dolgoročno financiranje od 7 do 15 let in končno moramo zgraditi nove kike, to je naloga za prihodnost in kar je zame pomembno, da moramo delovati in prinesti rezultate. Govorili smo o tem, kaj zmoremo, kaj lahko naredimo. In to potem moramo narediti. Torej, nekaj, kar zmoremo, moramo tudi narediti. Kar je nekaj posebnega za Evropo. Tako delajo mnoge države, Indija, Kitajska. Govoril sem že več o kitajski In nek eh, gospod mi je rekel, kakšen je fokus, koliko denarja dobim, zato kdaj začnemo in eh, kdaj bomo videli rezultate. In eh, na tak način si želim, da bi kiki tudi delovali. Najlepša hvala. Ähm, hvala. To je bilo zelo zanimivo, jasno veliko je tudi že vprašanj. Kolegica Kavaljo. Hvala lepa, gospod predsednik in predsednik ETM, eh, e za vašo zanimivo predstavitev. Gre za zanimivo pobudo in veseli me, da je po težkem začetku zadeva začela delovati tekoče in učinkovito. Imam tri kratka vprašanja. Prvič, eden od značilnosti ETA, po katerih se ETA razlikuje od drugih institucij, kot je raziskovalni svet Evropske unije, temelji na tem, da so vaši cilji v skladu z ukrepi, ki jih določa ta Evropski parlament in svet. kako se vam zdi, da Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ustreza novi strategiji za inovacije, ki je bila pravkar sprejeta? To zakonodajo sem si pogledala in eh, me je zaskrbelo zaradi tega, ker v inovacijskem eh, svežnju ni dobro opredeljena vloga Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Kako se vidite torej v kontekstu te strategije, inovacijske strategije Evrope? Drugo vprašanje. Tukaj smo slišali tudi, kakšne so smernice za novo komisijo. Predsednik komisije ima ambiciozen program za novo industrijsko strategijo za Evropo na osnovi inovacij, tudi na področju kmetijstva. Govoril je o sodobnem, na znanju temelječem kmetijstvu, kako lahko vse to prispeva k politikam, ki se že izvajajo in končno. Evropski inštitut za inovacije in tehnologije ima zelo eh, lahko strukturo in deluje kot katalizator. Zmanjšal je svojo kadrovsko zasedbo, vendar pa imamo tukaj tudi druge institucije, druge evropske institucije, univerze. In vprašanje je, ali ti lahko prevzamejo ta model in organizirajo same sebe na podoben način. kakšni so vaši načrti in načrti vašega inštituta za spodbujanje ta učinek katalizatorja. Hvala lepa. Kolegi Čači Makakis. Kolega Čači Makakis, hvala gospod predsednik, ne bom postavil vprašanja, temveč pravzaprav želim samo malo pokomentirati vse skupaj. EIT je malo naš otrok. Bili smo zelo hitri pri iz udejanjanju ideje EIT-ja. In sicer je to bila prvotna ideja v govoru eh, komis, eh, predsednika eh, komisije Baroza 2005 in 2008, smo potem to že sprejeli in zelo tesno smo sodelovali s svetom in komisijo. Moram reči, da sem navdušen nad tem, kaj je nastalo iz te ideje. Mi smo to spremljali, kot zakonodajalec smo samo v stanju, da eh, opredelimo okvirne pogoje. Izvajati morate to potem vi. Ampak to, kar mi je še posebej všeč in na to sem ponosen, je strateški pristop. Torej, kje smo kot evropejci močni? Eh, in ki lahko odpravimo šibkosti, ki jih imamo. Torej, da to vnaša oziroma zrcali malo ta evropski patriotizem in to je pravi pristop in to je doslej manjkalo. To delajo sicer nacionalne vlade, vendar tega ni bilo na ravni skupnosti, zato ker, smo, ker imamo zelo. Um, Eh, raznoliko strukturo raziskovanja. In ta vaša strategija mi je zelo všeč. Predstavili ste eh, te commons, ko smo ugotovili, da določenih proizvodnih verik ne smemo zgubiti, temveč jih moramo oblikovati bolj inovativno. Torej, čestitke, to mi je všeč. Inovacije tudi ne definirate zelo široko, temveč osko. Kaj je so posli, kaj prinaša denar? torej raziskave pomenijo naložbo denarja v znanje in s tem gradiš znanje. Inovacija pa je obratni proces. Iz znanja delaš denar. S tem, da razviješ nove storitve, boljše storitve, s tem, da uh, ustvarjaš posle in to je pravi pristop in vi ste hitri in tudi k temu vam čestitam. Jaz nisem mnenja kolegice, da so bile začetne težave, torej zdi se mi, da je to zelo dobro funkcioniralo in iskrene čestitke. In šele na zadnji prisprosojnici ste eh, povedali, pravzaprav sem hotel to vprašati, tretji kik naj bi se dejansko ukvarjal z prehrano in zdravstvom. To je področje, kjer smo Evropejci v posebnem položaju, ker imamo drugačen etični pristop. Včeraj smo se pogovarjali o Alzheimerjevi bolezni in raziskavah. To bi lahko bilo eno področje, ki bi se ga lahko lotili tudi vi. Torej, ta tesna povezava med eh, prehrano in posledicami tega za, posl za zdravje, to je nekaj elementarnega. E, Imamo tudi študijo odbora STOR Evropskega parlamenta, kjer je vključenega tudi veliko nizozemskega znanja in to študijo vam, posla, vam bom poslal še zadnja, še, za, še zadnja zadeva o KIKU, torej informacijska skupnost oziroma informacijska družba, to bo tudi eno težišče. Vi imate v vaših vrstah veliko inženirjev, torej ne eh, pozabite te. Um, um, filološke smeri, eh, predvsem pri, pri informacijskih vedah pride do eh, poplave informacij in tudi do problema varstva podatkov. In s tem problemom moramo znati ravnati. In tu eh, potrebujemo tudi prispevek psihologov in filologov. In mislim, da morate vključiti tudi to, ampak jaz sem navdušen in čestitke. Kollege Lamberts, prosim. Thank you, Mr. President. Hvala lepa. Zahvalil bi se za zelo navdušeno predstavitev. Nekaj ste povedali o inštitutu za inovacijo in tehnologijo in o pokrajini, v kateri deluje. Mislim, da ste izbrali pravi fokus od zelenega bi to pričakovali, ampak eh, če vzamemo inovacije in tehnologijo za jedro celotnega področja, se mi zdi smiselno. Tako kot ste vi to povedali, je to tudi priložnost. Eh, na vsak način gledamo na obe strani medalje. Strinjam se tudi z vami, kar zadeva hitro ukrepanje in hitro delovanje veseli me tudi vaša predstavitev eh, položaja Evrope v primerjavi z ZDA ali Kitajsko ali Indijo. Če si pogledamo Bušovo administracijo, takrat smo imeli bistveno več eh, vlagan v raziskave o podnebnih eh, spremembah v ZDA, kjer pa je ne verjamejo v to kot v Evropi. Danes imamo vedno nove iznajdbe na področju zelene tehnologije. V Evropi se moramo tega zavedati. Kolegi so pogosto preveč zadržani in, oziroma predzadovoljni za svojim položajem, ki se se imajo za najbolj zelene. Pa ni res, mogoče smo deloma eh, že, ampak eh, ta položaj bomo hitro izgubili, če ne bomo hitreje delovali. delovali. Zato popolnoma podpiram vaš eh, pristop, da treba hitro ukrepati. Tudi te kolokacije so mi všeč. Eh, prihajam iz podjetja, ki smo začeli z teledelom, delom nadaljavo pred eh, leti in imamo ljudi povsod na okoli. In tukaj ne prihaja do povezav, do osebnih stitkov in če do tega ne prihaja, tudi nimamo prenosa znanja, izmenjave znanja. Govori se tudi, da gre za tehnologijo, ne samo za tehnologijo, ampak tudi za sam proces, kako zadeve vse skupaj organiziramo, za poslovni model. Koliko vsega tega je tudi naloga Evropskega inštituta za inovacijo in tehnologijo? Skratka, ta eh, finančna podpora ne bo rešila problema, ampak to, kako se bomo tega lotili. Še nekaj, kar bi vas vprašal. Katere so osnovne ovire? Vidim določeno odušenje pri uporabi družbenih elementov oziroma instrumentov. Mnogi evropski voditelji še vedno razmišljajo eh, patriarhalno in eh, ne vključujejo družbe. A lahko še ukažemo ta družbeni pristop. Se vam zdi, da temu države članice temu sledijo ali pa še vedno delujejo po svoje? Drugo je 25 odstotni delež eh, podpore, odkot prihaja denar. Eh, všeč mi je, da imate takšen pristop, da zahtevate tudi odgovornost za denar. Ampak vprašanje je vendarle, ali dovolj v to investiramo. In eh, zadnja vira, ki jo vidim, so, je intelektualna lastnina in njihovo varstvo. To tematiko uporab, pogosto uporabljajo za ustavljanje inovacij. Če imam na primer patente, lahko na njih sedimo in ne skrbimo za to, da je kakšna korist od teh patentov kako gledate vi na to in na naslednje obdobje se mi zdi priložnost za Evropo, da postane ponovno industrijska sila. In tukaj izbiram besede, gre za industrijo. Mar si kdo se temu že odpovedal in eh, se nagiba v smeri razvoja storitvene družbe. vendar je tukaj potrebna tudi industrijska dejavnost, za kar se zauzemamo tudi zelene, se bodo pripeljali do ravnoteženega gospodarstva. Kolega Girek. Eh, dziękuję bardzo. Eh, uważam, że sam Instytut eh, Innowacyjności i Technologii. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je EIT sam po sebi primer inovacij nekaj zelo pozitivnega. In za inovacije je potreben delujoč trg, visoko kakovostne raziskave, kakovostno šolstvo in določeno fleksibilnost patentne zakonodaje. To so štirje faktorji, ki lahko prispevajo k zvišeni ravni inovacij. inovacije, spravljanje inovacij in novosti na trg je temelj naše ekonomije. Če hočemo to doseči, bomo morali nekaj spremeniti. Vprašanje je delujočega trga, a naš trg resnično deluje mogoče bi morali vzpostaviti bolj inovativni trg, drugo visoko kakovostne raziskave. Mislim, da imamo kakovostne raziskave v okviru sedmega okvirnega programa. Čeprav visoko raven je ne velja za vse države. Potem imamo visoko kakovostno šolstvo, tukaj treba še marsikaj narediti, omenjali ste Kitajsko. In mislim, da so uspešni predvsem tudi zato, da njihova, njihovo izobraževanje sploh na področju naravoslovja in tehničnih je ved eh, na zelo visoki ravni. V Evropski uniji se soočamo z težavami pri izboljšanju te veje izobraževanja. Se ni pravega zanimanja. Kar zadeva kreativnost in zakon o patentih. Najprej se moramo vprašati, kako bomo povečali raven inovacij. Naj nekaj vprašam tudi vas. vaš. Gospod Baroso je omenjal podnebne spremembe, uporabo obnuljivih virov energije in sodobne računalniške tehnologije kot osnovne teme pri delovanju vašega inštituta. E, kolega za mano je pravkar omenjal podnebne spremembe, torej naj postavim naslednje vprašanje. A nameravate ustvariti nek model podnebnih sprememb, po katerem boste upoštevali vse faktore, ne samo emisije CO2? Ali pa nameravate pogledati, kakšne so že te spremembe? Kakšne so vaše študije na področju podnebnih sprememb? Frau Rera Manuel. Gospa Rera Manuel. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi najprej se <clears throat> prisrčno zahvalila gospodu Skrumansu za delo in se popolnoma strinjam z njegovimi razmišljanji o raziskavah, o razvoju inovacijah v Evropi in tudi z razmišljanji glede ciljev instituta, ki si ga želimo za Evropo. In o tem smo v parlamentu že pogosto razpravljali. Odličnost je cilj našega dela in strinjam se pravzaprav skoraj vsem, kar je povedal. Kar zadeva začetek delovanja instituta, ste rekli, da je upravni odbor bil ustanovljen julija 2008 in da je EIT uradno začel uh, delovati septembra. Potem, ko ste slovesno odprli sedež v Budimpešti, lahko si predstavljamo, uh, kako naporni so bili eh, zadnji meseci za vas in za vaše sodelavce. Torej, uh, da pravilno začne delovati celotna organizacija s sedežem v Rit. In razen tega so bili razpisi za kike in eh, tudi že izbor kikov ste opravili. Želim vam postaviti nekaj konkretnih vprašanj o inštitutu. Torej prvo vprašanje se nanaša na financiranje. Veste, da je to eh, eno tistih vprašanj, o katerem je parlament najbolj temeljito razpravljal. Mislimo, da ni odgovorno ustvarjati novih struktur, če zato ne predvidimo ustreznih finančnih sredstev. In pri tem je šlo tudi za sposobnost inštituta, da mobilizira eh, ekonomske vire na zasebnem področju. Eh, torej za raziskovalno dejavnost na zasebnem sektorju in tudi za nadaljevanje določenih dejavnosti v inštitutu. Vi poznate ta sektor zelo dobro in zato vas sprašujem, kakšne ukrepe predvidevate, da bi še bolj intenzivno vključili industrijo torej še močneje, kot je to potrebno za financiranje kikov. Pri tem ne mislim samo na financiranje, temveč tudi, da se industrijo prepriča o tem, kako pomembno je, da se vključi v zasnovo razvoja raziskav v Evropi. Razen tega želim uh, vas vprašati, kar, kaj menite o predlogu za financiranje inštituta. E, sprašujem vas, ali ste mnenja, da so potrebne spremembe, kaj ti kot parlament bi vam lahko v tem primeru tudi pomagali. Drugo vprašanje se nanaša na informacijo in komunikacijo. To ste omenili. Inštitut je nekaj novega in e, treba e, ga je narediti prepoznavnega. Torej mislim, da ste e, opravili veliko naporov tudi na internetu z dobro spletno stranjo, z informacijskimi brošurami, ki so prevedene v 27 držav, eh, jezikov. Potem ste imeli različne seminarije, kjer ste obveščali o ciljih instituta, o prednostnih nalogah, o eh, usmeritvah eh, kikov in tako naprej. To je vse zelo lepo torej informacija za raziskovalce, za tiste, ki jih to zadeva, je ena stvar. Eh, druga stvar pa je vidnost, prepoznavnost inštituta v družbi in mislim, da so tu potrebni še dodatni napori. EIT mora eh, okrepiti tudi eh, prisotnost eh, inovacij, raziskovalne dejavnosti v družbi eh, v celoti, kajti vse to eh, se nanaša na mm, širšo družbo in inštitut bi lahko eh, prispeval k večji prepoznavnosti raziskav in inovacij v Evropi. In druga stvar, vemo, da ste povabili strokovnjake, iz različnih področji, ki ste jih želeli vključiti kot evalvatorje, tudi pri izbiri kikov. Kako, ampak, torej, kaj si natančno pričakujete od teh izvedencev, od teh strokovnjakov? In zadnje vprašanje. Uh, izbrali ste Budimpešto za, za sedež inštituta, saj so bili tudi drugi kandidati in brala sem, da v, držav, v mestih, ki jih niste izbrali, da so bili ustanovljeni tako imenovani promocijski centri. Torej, kakšno vlogo igrajo mesta, ki niso bila izbrana? Hvala, kolegica Tuja. Eh, grazie. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti za to predstavitev, tako kot drugi kolegi. Čestitam uh, k temu, kar je bilo doseženo in upam, da bo vse uh, Eh, potekalo dobro, kajti eh, parlament pač eh, ponavadi se upira nastajanju novih struktur in tako naprej, ker se to dogaja vsak dan. Ampak v tem primeru je Evropski parlament vsaj večina odločno podprla ustanovitev takega inštituta in zato um, um, morate razumeti, da imamo tudi določena pričakovanja. Um, od tega inštituta. Torej ne samo komisija ima taka pričakovanja. Prva točka je izobraževanje. Ehm, to je bilo vedno omenjeno kot nek e, element, ampak mislim, da je treba to še bolj povdariti. Torej izobraževanje. Eh, tudi visoko izobraževanje, temveč gre pravzaprav tudi bolj za razvoj pristopa, torej kako bi znotraj v Evropi eh, spodbudili eh, pristop, ki je bolj naklonjen inovacijam in raziskavam in potem ta kolokacija, o kateri ste govorili. Kaj pa to natančno pomeni? Torej, mogoče je to nov odgovor na neko splošno konvencijo. Torej, včasih smo rekli dovolj je, da se povežemo v neko omrežje in tako naprej. In potem, če si v tem omrežju, pa to še ne pomeni nujno, da dobiš tudi kot rezultat zelo tesno sodelovanje. Torej, želim, da nam bolj poveste, kaj pomeni ta kolokacija. Očitno gre za boljša, bolj, bolj eh, osredotočeno sodelovanje, torej, da prihaja tudi eh, do srečan face-to-face in tako naprej. Torej, razlaga, kaj je ta kolokation. Potem še dve stvari ali so države članice se dobro odzvale glede, eh, torej, ali so se eh, ti centri odličnosti in tako naprej dobro vključili v to. Torej, se ne nujno, da eh, sodelujejo v teh kikih, ampak da vejo, da tak inštitut obstaja. Torej, želim vprašati, ali menite, da je v znanstvenih krogih, v krogih raziskovalcev ta nov, nov inštitut dovolj dobro poznan. In potem eh, torej smo pravzaprav v fazi prvega izvajanja, kako eh, eh, ocenjujete skupno načrtovanje programov, to je nov pristop, nova strategija komisije, da se ustvari kritično maso. Torej, Eh, smo, nismo dosegli niti še dveh odstotkov investicij eh, v eh, inovacije bruto družbenega proizvoda, ampak kljub temu je to še zmeraj premalo eh, v primerjavi s Indijo, Kitajsko, Ameriko in tako naprej. In treba je eh, pač uporabiti ta sredstva čim bolj usklajeno, ko gre za dosego istega cilja. Zato vas sprašujem, kako gledate na ta pristop, skupno načrtovanje programov eh, in govorili ste tudi o teh preprostih strukturah. Eh, torej gre vidno na eni strani za stroške, ki se uporabijo za delovanje strukture in na drugi strani za projekte in tu je treba seveda dajeti ustrezno ravnovesje, torej ali je struktura dejansko potrebna ali samo sebi namen. In zadnja je na vrsti gospa kolegica Tikov. Ampak eh, sedaj moramo pa res gledati na čas. Zdi se mi, da smo že malo v škripcih, ne vem, kako bomo odgovorili na vsa ta vprašanja, ampak upamo, da bo gospod Skurman. So to uspelo, gospa Tikal, prosim. Hvala, gospod predsednik. Dve vprašanje imam. Pravzaprav eno pripombo in eno vprašanje, ampak bom zelo kratka. Evropska Unija je v zadnjih letih eh, zelo veliko investirala v raziskave. Imamo veliko projektov, eh, programov, okvirni program 5, 6 in 7, vsi so bili uspešni. Torej, veliko sredstev imamo na razpolago za raziskave, vendar žal nismo dovolj investirali v neko drugo področje in sicer področje eh, uporabnih raziskav. Se pravi, da je treba tudi izvajati potem rezultate teh raziskav, da vzpostavimo tudi neko povpraševanje na trgu in da iz tega nastane denar. In tu nismo tako uspešni. Zato naslednje vprašanje razumela sem, da je ena od vaših strateških prioritet, torej prioritet inštituta ta, da ste inovativni na področju energij, obnovljivih en, virov energii. Sem poročeval, ka za e, energetsko učinkovitost poslupi, prej smo govorili o značevanju. Svežen za energetsko učinkovitost vsebuje tudi druge direktive. In zato vas sprašujem, e, kaj predvedevate na področju inovacij za trajnostno energijo in za trajnostne vire energije do decembra boste izbrali tri kike, tri skupnosti znanja in inovacij, ste rekli, in zanima nas, s čim se bodo te skupnosti ukvarjale, s katerimi temami in kako predvidevate investicije za te kike, predvsem za energetsko učinkovitost in za energetsko učinkovitost po slopi. Gospod Skurman, s gospod Skurman sedaj imate samo nekaj minut za odgovor. Uh, Gospe in gospodje, če dovolite, bom eh, povzeto odgovoril na vsa vaša vprašanja, ki so bila zelo zanimiva. Naj vam podam dva obrobna pogoja, ki boste razložila, zakaj gledam na zadeve tako, kot eh, to počnem. Eno je, uspeh eh, prinaša uspeh. Torej najprej morate biti uspešni. In če me vprašate, vprašanje vlaganja več denarja, večja transparentnost v inovacije, moramo najprej pri kikih doseči prve rezultate. In ko bodo rezultati tukaj, ko bo uspešnost tukaj, bom eh, udaril po mizi in rekel, dajte nam več denarja. Tako to gre. In še en obrobni pogoj ki je pomemben. Nismo in nočemo biti vse za vse. Torej, če imamo zdaj že tako zanimiv projekt, naj še potem eh, rešujemo problem intelektualne lastnine, naj eh, iščemo možnosti za usposabljanje, naj si ogledamo še družbene elemente za spodbujanje eh, znanosti v družbi. Seveda so vse to zelo pomembne zadeve, ampak nas čaka delo. In mi imamo svojo nalogo in naša naloga teh zadev ne vključuje. Tukaj bom zelo pošten, mm, gospa Toja. Seveda bomo skrbeli za usposabljanje, ampak eh, mi moramo iti naprej. Več znanosti v družbi, to ni naša naloga. Tukaj bom zelo jasen. Ko gre za nove industrijske strategije, gospa Kavalja je to eh, spraševala. Zelo me zanima kmetijstvo, zelo me zanima prehrana. Včasih sem obupan, ko odhajam v ZDA ali na kateri drugi kontinent in gotavljam, kaj se tam dogaja v Južni Ameriki, Južni Afriki, ko gre za vino ali kmetijstvo nasplošno. In si mislim, Zakaj nismo mi vodilni pri tej tehnologiji? Ampak to je vprašanje, s katerim se lahko ukvarjajo politiki. Vi tukaj v Evropskem parlamentu, s tem se jaz zdaj ne bom e, ukvarjal. V naslednjem krogu bomo verjetno obravnavali področje e, prehrane in zdravja. In to je tudi vse. Zdaj pa moramo upraviti svoje delo. In naj še nekaj povem o kolokacijskih centrih in eh, ključne ovire. In uh, veselilo me je vprašanje glede teh ovir. To so lahko nacionalne organizacije, lahko so regionalne organizacije, lahko so deli gospodarstva, ki preprosto v to ne verjamejo. prišli smo iz situacije, kjer so bili vsi na tem navdušeni, eh, do situacije, v katerem eh, pravijo, počakajmo, pa vidimo, kaj bodo naredili. In to je tudi moja naloga in to je tudi realistično. Več denarja ni ovira, imamo tudi druge dobre programe. In to sofinanciranje nam bo omogočalo. Tudi intelektualna lasnina ne predstavlja neke ovire. Oh, mogoče to v Evropi tako velja, ampak če pogledate na Kitajsko ali kam drugam, tam sem bil pogosto intelektualne na lasnina sploh ni bi bila zadeva, ki bi bila pomembna. Seveda morate o tem razpravljati in biti previdni, ampak sproti rešujete te zadeve. Tudi če boste prinesli nek joint venture v Kitajsko, in boste imeli krasno pogodbo, boste čez dve leti ugotovili, da pogodba ne deluje in boste šli tja in boste zadevo rešili kar tam. Torej ne vidim nekih strašnih ovir, vendar pa bi vas vendar le prosil, da začnemo vsi raz, razmišljati kot evropejci. nacionalnega razmišljanja tukaj ni bilo vedno in uh, zato tukaj ni bilo pomoči. Zato potrebujemo evropske rešitve, kajti samo tako bomo imeli dovolj kritične mase, da bomo to izvedli. Kolokacijski centri in s tem lahko zaključim. To je zelo pomembno. Odlične centre iz posameznih. Uh, držav bomo povezali med seboj, ti bodo tudi fizično povezani, tako da se bodo ljudje lahko tukaj vmes skibali. In to bo ta center in vsi ostali bojo od tega centra profitirali, kaj ti poslovni načrti bodo prinesli novo raven tudi na področju izobraževanja, ne samo inovacij. Ampak to pomeni, da morate gledati čez plot drugače se bo zgodilo to, kar sem videl v moji državi v Belgiji in tudi v Nemčiji. Tukaj bi lahko imeli enostavno takšne centre, pa jih ni, oziroma skoraj ni. In ta situacija bi se morala nehati. Zato vas prosim, da nas, da nas pri tem podpre in, te, in nam pomagate. S tem bi zaključil in se vam prisrčno zahvalil. Hvala lepa. gospod um, Skurmans, za vaš čas, za nadušenje, s katerim ste propagirali vaš projekt. Tisti, ki so bili danes tukaj, vam prisluhnili, z vami diskutirali, bodo vaši podporniki v prihodnje, to sem prepričan. V naslednjih tednih in mesecih bomo še večkrat sodelovali. V imenu vseh kolegov bi vam zaželel veliko uspeha. In na koncu, do it! Naredite to. Hvala lepa